Tako, spoštovane kolegice in kolegi, prisrčno pozdravljeni na predstavitvi kandidatke za komisarko za boj proti podnebnim spremembam. Prisrčno pozdravljam gospo Koni Hedegard, pozdravljeni v našem odboru. Smo že kar rutinski ta teden. Pozdravljam predstavnike odbora ITRE, tudi predsednika Herberta Rojla in tudi kolege iz odbora za promet. Torej, trije različni odbori organiziramo to predstavitev. V naslednjih treh urah želi parlament dobiti vtis, ali kandidatka ima splošne kompetence za tako pomembno področje. Če je evropsko prepričana in če je osebnostno neodvisna in bo izvajala ta položaj neodvisno. Potem pa seveda bomo preverjali tudi specifično znanje za predvideni portfelj. Prav tako pa tudi sposobnost komuniciranja, kar je v politiki, še prav posebno v evropski politiki, zelo velikega pomena. To so naše smernice, spoštovane kolegice in kolegi, kar se potrditve nove komisije tiče. V naslednjih treh urah moramo slediti tudi pravilom, ki jih že poznate. Torej imamo odmerjen čas, ki se ga morate držati. Gospa Hidegard ima 10 minut za vodno izjavo. Potem pa bomo imeli minuto za vprašanje, dve minuti za odgovor, 45 sekund za dodatno vprašanje in spet minuto za odgovor. Če vas ne bo dvorani, ko boste na vrsti, bo vaše vprašanje zapadlo rad pa bi opozoril na to, da se mora drugo dodatno vprašanje navezovati na prvo. Torej ne sme biti, iti za nov sklop. Sicer lahko odklonim to drugo dodatno vprašanje. Tako, gospa Hedegard, upam, da ste si upomogli od maratonskih pogajanj v Kebnhavnu. Tudi sam sem bil teden v Kebnhavnu na mrazu. Bilo je zelo stresno pa seveda zaradi rezultata tudi zelo frustrirajoče. Veliko funkcij ste imeli, ministrica za okolje, na koncu tudi ministrica za podnebje in energijo, sedaj pa bi naj postali komisarka za boj proti podnebnim spremembam 27 držav članic, pol milijarde ljudi. Veste, da je Evropski parlament v zadnjih letih bil gonilo razprave o podnebnih spremembah, tudi zakonodaje na tem področju. Torej, za nas je ta tema zelo pomembna. In to boste opazili tudi v naslednjih treh urah, da to temo resnično jemljemo resno in želimo doseči napredek. Upamo, da bomo pri tej predstavitvi od vas slišali izjave kako bi lahko veliko razočaranje iz Kjubnhavna spremenili v novo upanje za Mehiko. In katere nove pobude bo Evropska unija sprejela, kajti vemo, da ni dovolj, kar smo počeli do sedaj. In seveda želimo slišati tudi, kako boste dosegli, da bi vaš portfelj bil povezan z drugimi področji v komisiji in dobro usklejevan. Toliko uvodoma, sedaj pa prosim, gospa Hedegard, imate na voljo deset minut časa za uvodno izjavo. Prosim. Hvala lepa, gospod predsednik, gospe in gospodje, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta. Zakaj smo v politiki? Mislim, da smo v politiki zato, ker smo prepričani, da je mogoče spremeniti določene stvari. Ker ne glede na to, da imamo različna mnenja, si delimo nekaj skupnega. In sicer želimo si, da bi bilo jutri nekaj drugače kot danes. Mislim, da moramo v prihodnjih petih letih veliko spremeniti v Evropski uniji ali pa bomo zaostali politično, gospodarsko in strateško v svetu v 21. stoletju. Moje prvo zavestno politično dejanje je bilo leta 1972, ko sem v svojem razredu izobesila plakat in sicer glasujte za Evropsko skupnost. No, moj učitelj je ta plakat takoj vzel stene, pa vendar. Kasneje, leta 1986, sem kot mlada parlamentarka zagovarjala, da za referendum oziroma na referendumu za enotni evropski akt. Kasneje, kar zadeva referendume o Maastrichtu, sem kot novinarka poročala o skepticizmu za Evropsko unijo. Zato sem bila zelo navdušena, ko sem videla deset let kasneje tisto zgodovinsko širitev, ki je potrdila potrebo pomočnejše Evropske unije. V zadnjih petih letih in pol sem bila ministrica za okolje in potem tudi za podnebje in energijo. Iz prve roke sem videla, kako veliko lahko storimo skupaj. Pravzaprav sem Evropsko unijo pogosto uporabljala kot orodje za ukrepanje doma. Prav tako sem že sodelovala z evropskimi poslanci o Riču, o avtomobilih, o razgradni ladi. Oktobra leta 2008 pa sem prišla sem v odbor za podnebje, da bi slišala vaša mnenja pred kop v poznano. Zato vem, kako dobro je sodelovati z vami, celo na zgodnih stopnjah, ko poskušamo spremeniti stvari. In če mi dovolite, da bom postala prva komisarka za podnebno ukrepanje v Evropski uniji, sem prepričana, da bom še vedno potrebovala vaše zamisli, zato da bodo ambicije ostale visoke. Kako si želim, da bi se Evropa spremenila v petih letih? Želim si videti Evropo, ki je najbolj podnebju prijazna regija na svetu in ki je živ dokaz, da z naložbami v podnebno prijazne in energetsko učinkovite tehnologije, nič ne izgubimo na gospodarskem področju, celo pridobimo. Če bi vam pred petimi leti rekla, da bomo v letu 2009 kljub gospodarski še vedno govorili o podnebnih spremembah in celo, da bo ta tema tako pomembna, da se bo 120 vodi držav in vlad udeležilo konference v Köbenhavnu, bi ne bi verjeli. In če bi vam povedala, da bodo vsi največji onesnaževalci plus družene države sedli za isto mizo in priznali, da imajo skupno odgovornost in se ob tem tudi dogovorili za cilj dveh stopinj, bi mi rekli, da sanjam. Res je, razočarana sem bila, da COP15 ni zagotovil obvezujočih ciljev. Prav gotovo nas čaka še veliko dela, vendar veliko se je spremenilo v preteklih nekaj letih In Evropska unija je odigrala zelo pomembno vlogo pri tem, da smo zagotovili pot za spremembe, vključno z oblikovanjem javnega mnenja in zavesti. Tudi naslednjih pet let lahko prinese občutne spremembe, ne samo zaradi podnebja, ampak tudi zato, ker če odlašamo, če se obotavljamo, potem bo Evropa izgubila. Izgubila bo rast, delovna mesta in blaginjo ne glede na to, ali smo dosegli podnebni dogovor ali ne. Kitajska se premika in premika se zelo hitro. Tudi Združene države sedaj razumejo sporočilo in hitro razvijajo energetsko učinkovitost ter tehnologijo. Tudi Japonska, Brazilija, Južna Koreja. Z drugimi besedami, glavne prednosti Evropske unije so ogrožene. Zato mora Evropa stup, stopiti skupaj in začeti sodelovati. Če ne bomo, potem bomo izgubili. Če bomo, potem pa lahko zmagamo. Če želimo prihraniti vire, to pomeni, da bomo prihranili denar za prihodnost. Ko bodo moji otroci toliko stari, kot sem zdaj jaz, potem bo na svetu 9 milijard ljudi. Vsi si bodo želeli delež dobrega, lepega življenja, zato bodo viri redki in zato tudi dragi. Vlagati moramo v trajnostno prihodnost in izbirati rešitve, ki lahko koristijo podnebju, energetski varnosti in ustvarjanju delovnih mest. Naj vam podam samo en primer. Če Evropa proizvede pametnejše in bolj energetsko učinkovite avtomobile in vozila kot drugi, potem to ne bo koristilo samo podnebju in okolju. To bo tudi zmanjšalo potrebo po uvozu goril in tako bomo lahko zagotovili več delovnih mest. Nekateri bodo morda rekli, da si tega ne moremo privoščiti. Jaz pa pravim, da si ne moremo privoščiti, da tega ne bi storili. Zato moramo vključiti podnebje v vsa ustrezna politična področja. Če želimo to doseči, bom tesno sodelovala s kolegi komisarji za promet, raziskave, kmetijstvo, energijo, industrijo in razvoj. Seveda pa tudi s komisarjem za okolje. Gospod Dimas je bil en močan glas, gospod Potočnik in jaz pa bova dva glasova v kolegijo vendar je treba celotno komisijo oceniti glede na to, ali nam bo uspelo izpolniti politične smernice predsednika Baroza za naslednji mandat. Spodbujati moramo nizkooglične in zelene tehnologije. Viri in sredstva za raziskave na tem področju morajo biti povečani, prav tako politična podpora za demonstracijo in uporabo novih zelenih tehnologij. Jasno je, da bom podpirala dogovorjeni podnebni svežen z vso zakonodajo v zvezi s tem. Ampak poenotenje je več kot to. Naprimer, ko bomo reformirali kmetijstvo, potem moramo sistematično v to vključiti tudi podnebne perspektive. Naslednje področje je promet. Emisije povezane s prometom se povečujejo in izničujejo zmanjšanja emisij v drugih sektorjih. Naprimer, nekaj napredka smo dosegli v zvezi z zakonodajo o avtomobilih in prihajajoča integracija letalstva v evropski trg oglika ter predlogi komisije o CO2 so tudi korisni. Vendar treba je storiti več. Sodelovalo bom s komisarjem za promet, zato da bi dosegli vseobsegajoč svežen o podnebju in prometu. Tudi kar zadeva prilagajanje, moramo poenotiti stvari. Kar zadeva prihajajočo razpravo o finančnih perspektivah, mislim, da moramo uvesti tako imenovano podnebno preverjanje vseh projektov infrastrukture, ki jih financira Evropska unija. Mislim, da bi to lahko sprožilo širše ukrepanje o tem, kako lahko razvijemo prilagajanje in strategije prilagajanja v vseh državah članicah. Na mednarodni ravni si bom prizadevala za to, da bi uvedli mednarodni trg oglika v čim več državah in čim več državah OECD do leta 2015. In moj cilj je povezati sistem EU ETS s sistemom v Združenih državah, če je le mogoče do leta 2015. Moj predhodnik je evropski trg oglika postavil na trdno podlago. To sedaj sistemu EU ETS omogoča, da postane bolj mednaroden. Veliko se lahko naučimo iz COP15 in pripričana sem, da se bom k temu lahko kmalo vrnila. Vendar, Evropa se mora naučiti nekaj pomembnih lekcij. V zadnjih urah v Kögenhavnu so Kitajska, Indija, Japonska, Rusija in Združene države vsi govorili z enim glasom, medtem pa je Evropa govorila z več različnimi glasovi. Včasih se toliko časa strinjamo drug z drugim, da ko Evropska unija sede za mizo na mednarodnih pogajanjih, se ne moremo oziroma nismo sposobni več pogajati. Tukaj moramo izboljšati, zato da bi Evropa imela močnejši glas. V naslednjih petih letih bomo prav gotovo zagotovili spremembe. Naš cilj mora biti poenotiti vira in podnebje vključiti v politično odločanje EU velik privilegij mi bo sodelovati z vami in vašimi kolegi, zato da zagotovimo, da bo Evropa jutri bolj trajnostna kot Evropa danes. Hvala. Hvala lepa, gospa Hedegard, za te uvodne besede prva kandidatka ste, ki ste uporabili točno deset minut za vodno izjavo. Hvala lepa za vsa sporočila, da je EU najbolj podnebno prijazna regija na svetu in da si želimo biti nekdo, ki govori z enotnim glasom. Začenjamo s predstavitvijo. Najprej Richard Zeber, EPP, prosim. Dobro jutro, hvala lepa gospod predsednik, hvala lepa tudi komisarki iskrene čestitke za to, da so jo izbrali za kandidatko za eno najtežjih področji. Veliko izkušenj na tem področju ima. In kot ste uvodoma že dejali, so podnebne spremembe horizontalno področje. In imamo tudi različne pristope po vsem svetu. Rad pa bi izvedel kaj več od vas o tem, kaj načrtujete v Evropi. Kitajci ne spijo, kot pravite. Tudi ZDA ne spijo. Kljub temu pa nismo dosegli dogovora v Kebnhavnu, ker smo imeli različne pristope v politiki. Kako bi po vašem mnenju naj Evropa nadaljevala z delom, katere politike načrtujete v naslednjih petih letih? Kaj bo po petih letih drugače? Hvala lepa. Mislim, da imamo že precej dobrih ciljev za obnovljive vire energije. Imamo cilj za energetsko učinkovitost, za zmanjševanje emisij. Torej, nekateri glavni cilji so že. Vendar pa izzivi za naslednja leta bodo, da bomo to začeli resnično izvajati. Kot sem dejala, imamo tudi področja, kjer bi lahko storili več. Države že delajo na tem, kar se delitve bremen tiče. Veliko pobud je že uvedenih. Mislim pa, da obstajajo področja, kjer bi kot EU lahko storili več. Naprimer, kot sem omenila na področju prometa. Veliko različnih predlogov je, ki jih bomo morali podati v naslednjih letih za tovornjake, naprimer. Seveda pa obstajajo tudi druga področja na področju prometa. Eno od področji, je tudi ladje delništvo in želela bi si mednarodne zakonodaje ureditve na tem področju. Upala sem, da bi to lahko bil del Kebnhavna, vendar pa moramo seveda v naslednjih letih skušati zagotoviti tudi to, da bomo zmanjševali emisije na tem področju. Naprimer, ko bomo tudi sprejemali kmetijsko politiko, moramo vključiti tudi nove tehnologije, ki bodo bolj okolju prijazne in bomo lahko pridelovali hrano na okolju prijazen način. Tudi tukaj je potrebno veliko postoriti. Mislim pa, da moramo biti sposobni biti tudi zelo modri, kar se tiče naprimer zgradb in tudi kar se prenavljanja tiče. Storiti moramo to na najboljši možni način tudi za naslednje generacije, ko vemo, da moramo biti zelo učinkoviti ne samo do leta 2020, temveč do leta 2050. Upozorili ste že na slabo izvajanje. To je bilo nekaj, kar smo slišali tudi v Kebnihavnu, da imamo dobra pravila, druge države tega nimajo, pa so na istem kot mi. Ali menite, da to urodje, ki ga imamo danes v Evropi, da še ne deluje, da bi morali to nadgraditi in tudi države članice prisiliti, da se držijo obvez, ki so jih sprejele, da bi morda potem bolj izpostavili tudi različne panoge. Kako boste pritisnili na to, da se bomo držali tistega, kar smo se konkretno dogovorili? Right, Mislim, da je to res. Seveda, dobro je imeti dobre cilje potrebno pa je seveda tudi izvajati. Mislim, da imamo 3000 različnih ukrepov, kjer države članice še ne počnejo tistega, kar bi morale. Zato mislim, da si moramo to resnično podrobno pogledati. Področje podnebnih sprememb tukaj imamo veliko različnih orodij, kako bi se lahko lotili preslabega izvajanja. Naprimer, če se ne izpolnjujejo merila, bi lahko vedli kazni po Kjotu. Imamo celo mednarodni dogovor za to. Imamo načine, da zagotovimo izvajanje, sicer bi lahko bilo vse skupaj zelo drago. Tudi pri podelitvi kuponov, naprimer, če države ne izpolnjujejo tistega, za kar smo se dogovorili, bi lahko vedli kazni. Hvala. Lepa, naslednja je Marita Ulfskog. Prosim. Välkommen hit, fru Hedegard. Eh, Dobro jutro, pozdravljeni, gospa Hedegard. Vrhu v Kirnhavnu je spodletel in bili ste del tega, kaj ti bili ste ena ključnih oseb na tej konferenci. ZDA in Kitajska sta želeli strože omejitve. Evrope pa sploh ni bilo. Kaj boste postorili in kaj, kako boste zagotovili, da bo Evropa ponovno našla to vodilno vlogo boja proti podnebnim spremembam, ne samo kar se izvajanja tiče, temveč tudi vaših pobud? Kdaj boste predlagali, da bi Evropska unija povečala svoje zaveze, kar se tiče zniževanja emisij ne za 20, celo za 30 odstotkov? Da, želela bi si več napredka tudi v Kebnhavnu, vendar pa moram reči, da ne smemo pozabiti, da smo imeli vse razvite države, države v razvoju, ki so se strinjale, da smo vsi odgovorni tudi za da. In ko smo se pripravljali na Kebnhavn, ko smo si zadali rok pred tremi leti, Brazilija, Južna Afrika, Indija, Kitajska in ZDA, vse te države, ki niso bile del Kyoto, so v nacionalnih sistemih uvedle predloge za delovanje doma. Tako da resnično mislim, da smo pomembne stvari v Kebnhavnu tudi dosegli, tudi te dve stopini Celzija. Ampak pa kot sem dejala, je potrebno veliko stvari še postoriti. Strinjam se z vami, potrebno je, da EU prevzame vodilno vlogo. Izpostavljam pa samo to, da je potrebno govoriti z bolj enotnim glasom. Seveda je to lažje povedati kot storiti, vendar pa potrebno se naučiti iz teh zadnjih 24 ur Kirbenhavna, kajti Evropa mora biti bolj enotna, če želimo biti slišani. Morda bi EU lahko odigrala bolj pomembno vlogo, če bi že prej našli in pripravili finančne ponudbe. Zelo pozno smo govorili o tem, če bi to pripravili že prej, bi to lahko imelo pozitiven učinek na države v razvoju, ko bi videle, da bodo resnično dobile tudi finančna sredstva. Potrebno se je kaj naučiti iz tega, kar pa se 30 odstotkov tiče, bi si to rada zadala, kar se da hitro vendar pa glede na to, kar se je zgodilo v Kebenhavnu, moramo biti zelo previdni na tem področju in moramo tudi od drugih zahtevati, da bodo postorili več, kot so do sedaj. E- Hvala lepa za vaš odgovor. Naj se navežem na finančna sredstva, kako pomembno je to. imate predvsej omejeno področje, kjer boste morali zelo tesno sodelovati z drugimi komisarji. Sedaj pa v bistvu v EU nimamo denarja za boj proti podnebnim spremembam. Kaj boste storili, da boste sredstva zagotovili? Vodoma ste omenili kmetijstvo. Ali ste pripravljeni, da bi dobili tudi več sredstev iz proračuna za kmetijstvo? Seveda, nimamo prav veliko denarja v EU in tudi ne države članice v teh razmerah. To je znano. Ko govorimo o finančni perspektivi, mislim, da je ključnega pomena, da bomo bolje usklajevali to, kar pravimo, da so naše politične prioritete in cilji in to, kar resnično prioritiziramo v našem proračunu mislim, da bi lahko veliko pridobili, če bi ozelenili naše kmetijstvo, naprimer. In tudi investiranje v nove tehnologije, pilotni projekti v kmetijskem sektorju, vse to bi lahko prispevalo k temu, da bi sektor modernizirali. In to bi bilo ne samo okolju prijazno, temveč bi to lahko bila tudi izvozna prednost za EU, kajti to je svetovni izjiv. Hvala lepa. Naslednji Chris Davis. Hvala lepa, gospod predsednik. Kandidatka za komisarko. Cenim vas kot odločno okoljsko ministrico in uživam se v naših prejšnjih, najnih prejšnjih razpravah, čeprav se niso vedno strinjale. Ko so napovedali vašo kandidaturo za komisarko za boj proti podnebnim spremembam, sem menil, da je to odlično. Predsednica KOP, to je odlična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 Mislim, da lahko kritizirate veliko stvari, ki so se zgodile v Kirnhavnu, vendar pa mislim, da ni pošteno kritizirati tistih, ki so leta porabili za to, da bi mobilizirali svet. Nismo dosegli tistega, česar bi si želeli. Ja, sama, vi, vendar pa kot sem dejala na začetku, kdo bi si lahko predstavljal nekaj let nazaj, da bomo eno glavno prednostnih nalog, da bi vse države v razvoju prevzele svojo, svoj del odgovornosti, da se bo to dejansko zgodilo. In to se je zgodilo v Kemnavnu. Države v razvoju, razvite države morajo podati svoje obveze za zniževanje države v razvoju, so se tudi obvezale. In vse to mora biti preverjeno. Moramo poročati o tem tudi prek nacionalnih kanalov komunikacije. Tako da lahko rečemo, da smo veliko tudi pridobili. In priprave na Köbenhavn, eh, rok, ki je bil podan in pritisk na strani, videli smo, da je to bilo uspešno, saj so se pripravile. Na koncu pa so se nekatere države odločile v zadnjem trenutku, da si dogovora ne želijo. Mislim, da EU ne moremo kriviti za to, tudi ne danskega predsedstva. Pravzaprav ni pošteno kriviti tistih, ki so si najbolj prizadevali za dosego dogovora na mednarodni ravni. Spodletelo pa je samo zaradi nekaterih, ki tega niso želeli. Well, I, um... Hvala lepa. Pisal sem vas kot nekdanjo odločno ministrico za okolje. Rasmus je sedaj v NATO. Tudi zaradi tega, ker ste bili tako odločni. Vendar pa si želimo močne, odločne komisije, ki bi nas vodila in morda nakazala pot naprej. Seveda pa bo veliko vašega dela horizontalnega tako v komisiji kot tudi, kar se sveta tiče zanima me, kje je tisto pravo ravnotežje med tem, da ste odločni, pa da niste seveda preveč trmasti. Sure ne vem, ali bom lahko to točno opredelila, kajti za nekoga je pravo ravnovesje to, za koga drugega nekaj drugega. Vendar pa potrebno se boriti za to, za kar mislite, da se je vredno boriti. Seveda, zato pa so potrebni tudi boji. In če si tega ne želite, potem ne morete biti politik. Potrebno pa je spremeniti celotno paradigmo, kako ustvarjamo delovna mesta, kako pridelujemo hrano, kakšne odnose imamo med družbami, med sabo. Z vsem tem se bomo ukvarjali in seveda bo prihajalo do bojev in časih bomo morali biti odločni. Komisija, tako kot tudi vlade morajo upravljati svoje delo. Vendar pa mislim, da bo vedno več ljudi se razumelo, da če ne delujemo, če ne bomo začeli izvajati stvari v naslednjih petih letih, da bomo izgubili, da bomo izgubili ne samo okoljsko, temveč tudi, kar se delovnih mest tiče. In seveda to bo pomembno tudi za industrijo, tako da mislim, da imamo tudi veliko zaveznikov. Uh, Hvala lepa, Satu Hasi. Uh, Gospa kandidatka za komisarko, všeč mi je bila vaša izjava, da želite, um, da Evropa postane najbolj okolju prijazna regija na svetu. Ali boste strogi tudi do um, proizvodne, elektrike s premogom. Kaj ti sistem ETS ni dovolj? Kaj ti nove premogovne elektrarne se gradijo? Ali boste uvedli standarde za elektrarne, tako da boste zagotovili prehod iz umazanega premoga? Ali boste izdelali vsaj presvojo vpliva v zvezi s tem v enem letu. Razumem vaše vprašanje. Toda spomnimo se na sledeče. Ko govorimo o elektrarnah, moramo vedeti, da so del sistema ETS. Lahko bi imeli standarde in v svojem pisnem odgovoru sem dejala, da moramo počakati, ali sistem CCS deluje, preden rečemo, da bi morali biti vsi pripravljeni na ta sistem CCS ali ne. Mislim, da se ne smemo prenagliti. Tudi zato, ker mislim, da če bi imeli te standarde za nove elektrarne, kako bi lahko zajamčili, da nekatere države ne bi samo podaljšale življenjske dobe starih elektraran. Predvidevamo, da bodo v naslednjih letih izgradili okrog 60 novih elektraran. Mislim, da moramo poskrbeti za sledeče. Nekatere države članice ne bodo dobile eh, eh, brezplačno to, kar so dobile za stare elektrarne. Preprečiti moramo, da bi države obdržale svoje stare elektrarne, kar te v nekaterih primerjih bi bilo bolje, da bi dobile nove tehnologije. Lahko bi vam sicer obljubila, ja, to bomo enostavno storili. To, da najprej moramo počakati, ali CCS deluje. V zvezi s to tehnologijo imamo en problem. Na to je že večkrat upozoril tudi gospod Chris Davis. To zahteva več energije, če imate tri elektrarne, ki so enako opremljene oziroma te tri elektrarne eh, porabijo toliko energije, kot če bi imeli štiri elektrarne. Tako da moramo ubrati najbolj modr način. Well, uh, want... Razumem, da se ne želite prenagliti, to da razočarana sem, da niste dejali, da ste pripravljeni izdelati vsaj presojo vpliva. Standardi so lahko različni glede na starost elektraren in to vemo. Torej, če ste tako previdni pri tem vprašanju, govorite o minus 30 odstotkih. Toda, če bomo zavlačevali za odločitvijo, katere ukrepe boste uvedli, da bi zagotovili, da to lahko storimo brez umetnih eh, trikov, naprimer pri gozdnih projektih eh, v državah v razvoju ali pa kaj podobnega. Nisem zavrnila zamisli o presoji vpliva. Mislim, da je to zelo dobro orodje. Toda vi ste me vprašali, ali boste to storili. In jaz vam odvrnem, da bomo dvakrat razmislili, kajti morda bi lahko na ta način uvedli slabe plati, ki jih nihče ne želi. Seveda lahko se presojo vpliva preučimo um, za in proti, ampak ta stvar ni črno-bela. Zato mislim, da ne smemo dvojno regulirati uh, stvari na enem področju. Hvala lepa. Naslednje vprašanje ima Martin Kalaman. Sprejeli smo svežen za podnebje in energijo leta 2008. In S tem je težka industrija v Evropi postala nekonkurenčna v primerjavi z industrijo v svetu. Smo, želili smo doseči dogovor v Kopenhagnu. Seveda vsi upamo, da bomo dobili zavezujoč dogovor, ki bo zavezal ZDA, Kitajsko, Indijo in tako naprej k enakim zavezujočim ciljem. Tudi, če tega ne bomo dosegli, katere ukrepe nam predlagate, da bi ublažili uh, tisto, kar je izgubila evropska industrija in kako bi preprečili eh, prehod oziroma selitve industrije v tretji svet. Tveganje za uhajanje oglika je seveda resno, zato moramo zagotoviti uravnotežen pristop. Toda ne moramo biti tako uravnoteženi, da to na koncu ne bo koristilo našim podjetjem kajti kot sem dajala na začetku, če bomo dosegli mednarodni podnebni dogovor ali ne, bo Kitajska nadaljevala se svojim delom in to zelo hitro. V preteklem letu je Kitajska postala največja izvoznica solarne tehnike oziroma tehnike za solarno energijo. Letos to velja za veterno energijo. Poznam problematiko avtomobilske industrije, vem, da ne marajo reguliranja. In seveda bo industrija rekla, ne, tega ne moramo storiti, preveč ste trogi, prosim, ne usiljujete nam tako težkih pogojev, kajti kako bomo konkurenčni. Toda sedaj smo priča temu, kako se dogajajo spremembe v ZDA. Na kitajskem, v Indiji. Zato mislim, da moramo poskrbeti za to, da ne bomo zaradi najboljših namenov zaščitili lasne industrije in na ta način našo lasno industrijo vrgli iz konkurence. Potrebujemo menje vrednosti za industrijo. Seveda moramo to uravnotežiti na nek način. Ne moramo pa uvesti takih vrednosti, s katerimi bi posem zaščitili našo industrijo, hkrati pa bi ta eh, nikoli ne postala zelena. Mislim, da moramo industrijo nežno porivati v pravo smer, nežno, ampak odločno. Pa ne zato, ker industrija počne določene stvari v ZDA in pa na kitajskem, ampak zato, ker moramo to storiti, zato, da bomo zaščitili naše okolje in pa naše podnebje. Uh, Nisem proti temu, da industrijo porinemo v pravo smer, govorim o sprejemanju standardov. Možno je, da Kitajska sprejema določene zelene ukrepe, to da hkrati gradi nove premogovne elektrarne. Lahko storimo oboje. Kakšen smisel, smisel ima, da energetsko intenzivno industrijo selimo iz Evrope na Kitajsko in v druge države na svetu, kajti temu smo priča zadnja leta. Ne gre za to ali ono. Ne, mislim, da brez zavezujočih ciljev, ki bi jih sprejela Kitajska in druge države, bodo te države počele oboje. Torej, sprejemali bodo zeleno ukrepe in hkrati bodo gradili energetsko intenzivno industrijo. Strinjam se, zato že leta delam na tem, da bi Kitajsko in pa druga rastoča gospodarstva vključili v mednarodni podnebni režim. Zato si prizadevamo, iz evropskega vidika je tako ravno iz razloga, ki ste ga navedli. Seveda ne moremo zaston onesneževati, tako kot se to dogaja drugot po svetu. Zato mislim, da je bila konferenca v Kopenhagnu pomemben oziroma potreben korak naprej. Kaj pa je naslednji izziv? Kaj se bo zgodilo 1. februarja? Ali bo Kitajska internacionalizirala svoje nacionalne cilje? To bi bilo ključno za pot naprej v mednarodnih podnebnih pogajanjih in pa to bi bilo pomembno z vidika tega, da v prihodnosti Kitajsko vključimo v prihodnostni režim, kar bi koristilo tudi naši industriji. Hvala lepa. Kartika Liotard. Hvala lepa. Prisrčno dobrodošli, gospa Hedegard. Ukrep za boj proti podnebnim spremembam se stoji tudi iz tega, da proizvajamo okolju in potrošnikom prijazno energijo. Imamo resolucijo Evropskega parlamenta za COP15 in dajali smo, da bi morala biti preskrba za energijo pomembni del politike. Pohvaljena je bila tudi jedrska energija, ampak po mojem mnenju to ni trajnostno. Komisija je pred COP15 dejala, da komisija ne želi zauzeti stališča v zvezi z tem. Sedaj me zanima, ali ste morda spremenili svoje mnenje. Kakšno je vaše osebno stališče v odnosu do trajnosti in pa do jedrske energije? Politika v Evropi je bila dolgo časa, da bodo države članice same določale svojo energetsko mešanico. V moji državi smo se leta 1985 za glasovanjem v parlamentu odločili, da bomo opustili jedrsko energijo. Odločili smo se za obnovljive vire energije in pa za energetsko učinkovitost in pri tem smo bili izredno uspešni. Torej, to je moje ozadje. Toda. Dejstvo je, da jedrska energija obstaja. In to velja tudi za naslednja leta. To je realnost. Zato je zelo pomembno, da poskrbimo za varnostne vidike. Zato inštitucije, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem na tem področju, so zelo pomembne. Treba je poskrbeti, da so jedrski reaktori, kolikor se le da, varni. Pa dovolite še eno pripombo. V mojem svetu jedrska energija ni obnovljivi vir energije. Um, ja, buiten deze duurzame energiemix zijn er natuurlijk nog een heleboel andere acties. Kar se tiče trajnostne energetske mešanice, lahko uvedemo tudi druge ukrepe za boj proti podnebnim spremembam. Dovolite dodatno vprašanje. Ali boste uvedli dodatne ukrepe za to, da bi emisijo metana omejili, kajti to je pomemben plin eh, pri eh, toplogrednih plinih? bioindustrija in pa živinoreja tudi prispevata k emisijam metana. Kakšen je vaš pogled na to? Če bi trošili, uporabljali lokalna živila namesto uvoženih eh, pri prehrani, tudi to bi prispevalo. Predsednik. Torej, eh, omenili ste živino rajo in eh, pri tem ste potegnili zelo širok lok eh, pri naši temi. Ampak dobro. Well, Mislim, da je to del mednarodnih pogajanj, da bi umaknili nevarne substance. Zato smo si prizadevali v Kopenhagnu. Vprašanje lokalnih virov hrane. Mislim, da je zelo pomembno, da predočite ljudem, da je tudi z podnetnega vidika smiselno kupovati stvari, ki se proizvajajo lokalno ali pa da ljudje kupujajo sezonsko zelenjavo. Tudi v globalnem svetu bi morali takšne zadeve politične urejati na drugačen način. Ljudje morajo imeti izbiro. Morda pa bi lahko vključili emisije iz prevoza z ladjo ali pa iz letalskega prevoza v ceno. Tako bi lahko še vedno oddaleč uvažali hrano, ampak ta bi bila dražja in tako bi lahko uvedli primerjalno prednost za lokalno proizvedeno hrano. Ana. Hvala lepa. Naslednje vprašanje ima gospa Ana Rozbah. Hvala lepa, gospa kandidatka. Hvala lepa za vašo predstavitev na konferenci COP15. Tam se je zbralo 120 šefov držav in vlad in razpravljali so na enem kraju o eni temi. To ni bil fjasko, ampak zgodovinski trenutek. Rada bi nekaj povedala o Severnem toku. Estonske okoljske organizacije so Nemško, Švedsko in Finsko obsodile pred sodiščem, kajti Severni tok ne ustreza okoljskim zahtevam. To bi pomenili, da bi bili v Evropi znova odvisni od Rusije, ki bi znova dobavljala plin. To je stran metanje virov. Poleg tega se elektrarne v Evropi starajo in na ta način stran mečemo energijo. Hvala lepa za vprašanje. Povsem se zavedam dejstva, da so nevladne organizacije globoko zaskrbljene zaradi določenih okoliščin povezanih s plinovodom Severni tok. Zato je zelo pomembno, da na nacionalni ravni izvedemo presojo vpliva. Izdelati bi morali načrt, kaj bomo storili za okolje. Poznam to tematiko z danskega vidika. Potrebno je dati dovoljenje, ali bo takšen eh, plinovod potekal skozi morsko okolje ali ne. In pri tem je treba upoštevati tudi okoljske zahteve. To bo potekalo tudi skozi Dansko. Švedi in Finci bi morali opraviti podobne analize, kot smo to storili pri nas in dovoljenje bodo dobili oziroma bo projekt dobili samo, če bodo upoštevani tudi okoljski pogoji. To pa je še ena razsežnost tega vprašanja, politična razsežnost. Govorili ste o tem, da znova postajamo odvisni od plinovoda iz Rusije. Ampak mislim, da obstaja tu še en vidik. Res je, da bomo znova odvisni od ruskega plina. Toda tu si moramo pogledati, zakaj je to za nas dobro. Mislim, da je bolje, da imamo več plinovodov, kot pa samo enega ali pa zelo malo plinovodov. Evropa je zahtevala več plinovodov. In kot sem dejala prej, tak plinovod lahko zgradimo samo v skladu s standardi konvencije o zaščiti pomorskega okolja. Hvala lepa. Dovolite še čisto na kratko dodatno vprašanje. Naj vas obvestim o sledečem. To si moramo pogledati. Veliko bomb je na dnu morja iz prve in druge svetovne vojne. Nihče pravzaprav ne ve, kaj se dogaja s tem, če prihaja do kakšne kemične kontaminacije. Zanima me, ali obstaja kakšen stik med temi bombami in plinovodom. Govorili smo tudi o metanju virov stran s strani starih elektraren. Mislim, da je to zelo zanimivo vprašanje in želim odgovor. Eh. Hvala lepa. Eh, prejela sem veliko število vprašanj. Torej, najprej k vašemu prvemu vprašanju o povezavi med eh, bombami in plinovodi. Eh, e. Imeli smo sicer problem, da nekatera eksplozivna telesa niso uh, eksplodirala. Ampak poskusili smo se izogniti temu. Oblik, to je bil zelo ogromen projekt. Uh, Izvedli smo seveda ustrezne študije, ampak tudi švedske in finske oblasti bodo upravile svoje delo. Tako pa sem že povedala, jasno je, da Evropska unija ne bo gledala samo delo projekta, ampak celoten projekt in spoštovali bomo jedrske standarde. Eh, Pričakovali smo nekoliko drugačno vprašanje. Saj, sedaj verjetno nihče ne bo več spraševal, ali je ta podnebni boj samo zarota ali sploh obstaja. Torej, tisti, ki pravijo, da podnebnih sprememb ni, tistih danes ni, tako da te teme ni. Tako sedaj pa drugi krok vprašanj. In prvi je Karl Heinz Florenc. Da, seveda. To je težava, da tistih, ki zanikajo klimatske spremembe, da jih tukaj nekaj, potem se ne moremo z njimi pogovarjati. Rad bi spregovoril o tem, kar je povedal Chris Davis. Prvi teden so tam sedeli samo birokrati, drugi teden je bilo popolnoma drugače. Kitajci so bili zelo usmerjeni v diktaturo, to moram reči. Gospa ministrica, nekaj več bi rad izvedel o vaši filozofiji. V Evropi imam vtis, da smo v zadnjih desetih letih imeli zelo strogo politiko, kar se kazni na tem področju tiče. In sedaj me zanima, kako bi lahko to organizirali, kako bi lahko čim več ljudi zajeli v to področje. Mislim, da je tudi semantika pri nas drugačna in napačna. Mislim, da moramo govoriti o več izvoznih možnosti, o možnosti za surovine. Na tem področju bi rad izvedel kaj več od vas. Thank, thank um... Hvala lepa. Ne vem, ali imamo politiko kaznovanja. Mislim pa, da bomo imeli uredbo in stvari, ki jih je treba še politično urediti. Vendar mislim, da je zelo pomembno, da podnebno politiko razširimo. To sem poskušala storiti tudi v svoji uvodni izjavi. Mislim, da gre tukaj tudi za ustvarjanje novih delovnih mest. Odlično bi bilo, če bi naši otroci lahko imeli čistejši zrak in čistejšo vodo. Veliko tega bo odvisno od boja proti podnebnim spremembam. In mislim, da bomo v prihodnosti priča pomankanju virov. Zdrava pamet nam govori, da poskušimo, poskusimo uporabiti manj virov, manj energije. Mednarodna agencija za energijo nam je nedavno predstavila poročilo in tudi predvidevanja v zvezi z razvojem cen nafte v prihodnosti. In samo en trend je cene nafte bodo šle visoko navzgor. Tudi nekateri pravijo, da je edino pametno, da se posvetimo temu. V Köbenhavnu smo videli, kako se Evropa organizirala in to bo morda tudi bolj zabavna agenda. Ljudje bodo videli potencial, možnosti. Moje politično ozadje je naslednje. Sem konzervativka v Evropi in zato se podrejam konzervativizmu. Mislim, da je zelo pomembno, da družbi ne rečemo, tega ne smete storiti. To je prepovedano, tukaj nimate proste izbire. Ampak zato moramo ukrepati in sicer prej, ne pa pozneje. Bolj kot odlašamo, večje tveganje bo, da bomo morali uporabiti orodje za boj proti podnebnim spremembam, ki si jih ne želimo uporabiti. Da gibt's keine Nachfrage. No, In sedaj še dodatno vprašanje. Ne, niga. To je bilo zelo jasno. Sedaj pa naslednje vprašanje. Dan Jorgensen, prosim. Hvala lepa. Na začetku vas želim tukaj pozdraviti. Pričakujem plodno sodelovanje, če vas bomo seveda potrdili na vašem položaju. Če si pogledamo zagon pred Köbenhavnom in kako so bile opredeljene ambicije, potem je bil rezultat fiasko. Tudi vi ste to delno priznali, ko ste rekli, da bi lahko dosegli boljši rezultat. Ampak moramo biti trezni in poskušati pokazati vodilno vlogo na tem področju, vendar moramo biti tudi samokritični. Dve najpomembnejši napaki danskega predsedstva pred Krvnhavnom bi lahko povedali nekaj v zvezi s tem. Mislim, da je to čezmejna izkušnja, gospod Jorgensen. Če ne bi definirali ciljev, in problemov pred Kopenhavnom, če bi samo dovolili, da mednarodni postopek teče svojo pot, ne da bi opredelili rok, gospod Jrnsen, mislim, da bi se tudi vi lahko strinjali z mano, potem bi lahko stvari bile mnogo slabše. Če si ogledamo Grenlandijo, junija, septembra in oktobra smo imeli tri zasedanja, potem pa tudi novembra. Vse te točke v zvezi z Grenlandijo so bile v zaključni izjavi iz Köbenhavna. Bi lahko kaj storili drugače? Seveda. Ampak mislim, da nič ne bi vodilo do drugačnega rezultata. Prav gotovo lahko pokažite na dve ali tri stvari in rečete, če bi bili tako storili takrat potem. Ampak jaz in tisti, ki so bili takrat tam, menimo, da ne glede na to, kaj bi storili, potem so vseeno bile tam države, ki so spremenile strategijo med samimi pogajanji in so se ob koncu odločile, da si tega ne želijo. Ne morem se spustiti v podrobnosti, kaj ti na voljo nimam veliko časa, vendar to je moja analiza. Če ne bi zauzeli trdnega stališča, potem bi države sprejele še bolj radikalna stališča. Gospod Jürgensen, dam vam steklenico šampanja, šampanca, če najdete katero koli drugo predsedstvo, ki je storilo več za pomoč državam v razvoju. Nihče si ni bolj prizadeval kot mi, zato da bi nam uspelo. Draga Koni, tukaj smo, da delamo, ne da pijemo šampanjec. Ali lahko pokažete oziroma poveste, kakšna je ena napaka, ne samo v zvezi s danskim predsedstvom, ampak v zvezi z EU nasploh tukaj govorimo o pomankljivostih tega, da nam ne uspe, uspe govoriti z enim glasom. Kaj boste storili v zvezi s tem, da gospoda Sarkozija spravite na pravo pot? Kaj boste storili v zvezi s tem, da ljudje podajo izjave o podnebnih spremembah na mednarodni ravni? Then, a scene will. V zvezi s tem, da bi spremenili mnenje ljudi, mislim, da ni to temeljni problem EU. To je mednarodni problem. Imamo zasedanje. Tam sedijo predsednik ZDA, Indije, Kitajske, Brazilije. Potem moramo dobro razmisliti. Namreč veliko evropejcev je v dvorani, to pa samo po sebi ni problem. Lahko pa je to prednost, če bomo vsi govorili z enim glasom. To bi bilo dobro, ampak mislim, da tega takrat nihče ne bi mogel doseči. Ne glede na to, kdo bi ta en glas bil, mislim, da moramo res, resno razmisliti o tem, kajti drugače bomo izgubili svojo vodilno vlogo v svetu v zvezi s tem vprašanjem. Ljudje ne bodo poslušali Evropske unije, če ne bomo vsi govorili z enim glasom v zvezi s tako pomembnim vprašanjem. Eh, eh, Seveda prepričati Sarkozija, to je misija nemogoče, to tudi vam ne bo uspelo. Hvala, gospod kandidatka za komisarko. Lahko kaj poveste o tem vključevanju? Kakšne bodo presoje vpliva za prihajajočo zakonodajo? v pregledu proračuna EU ali nameravate uvesti postopek za preverjanje za podnebje ali boste uvedli pregled ustrezne obstoječe zakonodaje. Želim nekaj konkretnih primerov v zvezi s tem. Ali naj pričakujemo uvedbo najboljših praks na, v zvezi z energetsko učinkovitostjo pri javnih naročilih ali bi morali narediti gozdove za prednostno nalogo, kajti veliko milijonov hektarjev bomo izgubili v prihodnih desetletjih. In še ena stvar, državne subvencije za trdi premog, to naj bi preučili v vašem mandatu. Ali želite podnebno ukrepanje vključiti tudi v to politiko? To je eno vprašanje za vseh mojih pet let, zato bo zelo težko odgovoriti v tem času. Presoje vpliva bodo zelo pomembne, seveda pa ne smemo pretiravati, ne smemo jih izvajati, ker niso potrebne. Ampak, če na začetku sem omenila, da podnebno preverjanje tako rekoč je pomembno, kajti Evropska unija to plačuje v različnih skladih, zato je logično, da poskrbimo za to, da če dobiš evropska sredstva, potem jih je treba ustrezno tudi porabiti neumno je financirati projekt za izgradnjo ceste, ki bo tam več desetletij, če ne bi to preverili tudi z podnebnega vidika, zato pa bi porabili denar evropskih davkoplačevalcev. To je eno stvar, ki jih moramo popraviti. In rekla sem tudi naslednje. Naprimer, želim oblikovati svežen za podnebje oziroma promet in podnebje. Več stvari lahko storimo, naprimer pregled na področju avtomobilov in izpustov CO2, to je eno področje, ki ste ga omenili. Kar zadeva javna naročila, mislim, da bi morali biti mnogo boljši pri uporabi zelenih javnih naročil. Toliko sektorjev v Evropski uniji je, ki bi lahko pomagali potegniti trg v pravo smer teh možnosti pa zaenkrat še ne izkoriščamo v dovoljšni meri. Kar zadeva krčenje gozdov, to je zelo pomembno področje. Potem razpravljam z gospodom Potočnikom. Skoraj sramotno je, da nam ni uspelo oblikovati evropskega stališča o gozdovih pred COP15. To je eno od področji, kjer resnično zaostajamo. Uh, Vrnil se bom na edino vprašanje, ki ga niste odgovorili. Zelo pomembno je, da ste odgovorili na vsa preostala vprašanja in sicer subvencije za gorivo. Po svetu porabimo 300 milijard za subvencije fosilnih goriv. To je popolnoma nesprejemljivo. Politike oziroma ustrezne politike za to nimamo, tudi zaradi naših subvencij za gorivo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 to bo trajalo še nekaj časa. Ampak, če želimo zmanjšati odvisnost od fosilnih goril, potem morajo vsi spoznati, da ni pametno subvencionirati iste vrste goril. Hvala lepa. Sedaj pa prvo vprašanje iz odbora ITRE. Kolega Rojl je bil zelo prebrisen iz večjih vprašanj naredil, iz šestih večjih naredil deset manjših, tako da ima več kolegov priložnost zastaviti vprašanja. In to je seveda pomembno, kajti ta tema je zelo povezana tudi z industrijskim področjem. Bent Bensen, prosim, prvo vprašanje. Prvi velkom v Bruslju. Du har udført et... Dobrodošli v Bruslju izjemno delo ste opravili kot ministrica za okolje na Danskem, kasneje pa ste bili tudi ministrica za energijo in podnebje in sicer prva na svetu. Sami pa ste rekli, da nismo dobili pravno obvezujočega dogovora v Köbenhavnu. Žal, ampak dogovor v Köbenhavnu ne pomeni, da se bo svet zaradi tega sedaj ustavil. Kitajska in Indija mnogo vlagata v nove tehnologije in nove oblike energije v Evropi moramo razviti bolj trajnostne vire energije in ustvariti več zelenih delovnih mest, zato da bomo ostali konkurenčni. Ne moramo pa konkurirati na podlagi urnih postavk zuna Evrope. Zato moramo preučiti, zakaj naše industrije naša podjetja ne ustvarjajo novih zelenih delovnih mest. Kako boste rešili ta izziv v zvezi z energijo, raziskavami in razvojem novih zelenih tehnologij? Hvala. Hvala. Nekoliko me pomirja, da me gospod ben, Benson. Ja, ni bolj napadal ko govorimo o raziskavah in o dodanju vrednosti. Mislim, da bi morali preučiti načrt za oživitev gospodarstva in kako bi lahko sodelovali. Na energetski strani to pomeni, da se ukrepa, ampak na številnih področjih moramo preučiti, kje lahko dosežemo napredek, občuten napredek. Izvesti moramo več raziskav, več demonstracijskih projektov, veliki izzivi so povezani s tem. In sicer med tem, da imamo odlično idejo in da ta izdelek dejansko konča na trgu. Pogledati si moramo te velike vrzeli, ki se jim je treba izogniti. Vsekakor pa moramo imeti močnejšo vlogo. To je ena plat medalje. Če si pa pogledamo koliko Južna Koreja, Singapur in Kitajska porabijo za raziskave, potem mislim, da je to področje, kjer bi lahko imeli veliko korist od sinergije in sodelovanja. Mislim, da se ne bi smeli posvečati samo velike industrije in velikim družbam, kajti veliko vlogo igrajo tudi mala in srednja podjetja v naši industriji in v našem gospodarstvu kot celoti. Zato mislim, da jih moramo bolj vključiti. Spoznati moramo, kako lahko zagotovimo pomoč za tiste družbe, ki zaposlujejo med 30 in 50 delavci. Več navdiha moramo zagotoviti temu procesu. Ogledati si moramo najboljše prakse, zato da ne bomo na novo izumljali tople vode in vedno znova začenjali od začetka. Hvala lepa. Naslednje vprašanje je Brita Thompson. Ja, Koni, jaz bi vas gern pida, velkommen her. Hvala. Pozdravljena, Koni, tudi jaz vas želim pozdraviti tukaj. Kar zadeva vprašanje jedrskih elektrarn. Pri pripravi obvezujočih ciljev za zmanjšanje izpustov CO2 in v zvezi z trajnostno energijo, tako imenovanimi cilji 2020. Nekateri so rekli, da bo zelena energija in ustvarjanje električne energije zelo pomembno, kajti tukaj bi lahko dosegli zmanjšanje izpustov CO2. To se tukaj ni pojavilo, ampak ta teden imamo predstavitve. Govorili smo z komisarjem za raziskave in industrijo in oba sta rekla, da bi lahko dosegli zmanjšanje CO2 in da bi morali več vlagati v to, na podlagi tega, kakšno energijo ustvarjamo in kako jo ustvarjamo. Zanima me, ali boste vi podali veto proti jedrski energiji, glede na to, da to prispeva k zmanjšanju CO2, kajti vsi vemo, da to prispeva k zmanjšanju CO2. Ne, ne bom nasprotovala temu. Ne želim se oddaljiti od jedrske energije. Na Danskem smo sprejeli odločitev v zvezi z nečim drugim. V temelju smo sprejeli drugačno odločitev. V prvem odgovoru pa sem že povedala. Jedrska energija obstaja. Poskrbeti pa moramo, da je varnost na tem področju zelo pomembna. Poskrbeti moramo, da bo nova generacija jedrskih elektrarn, ki se sedaj pripravljajo, tam moramo poskrbeti, da bodo jedrski odpadki ustrezno obravnavani. Tudi to je del mojega petletnega mandata. V teh petih letih pa bodo seveda odprte nove jedrske elektrarne po Evropi. Meni se zdi, da to ni trajnostni vir energije. Ko govorimo o raziskavah na področju jedrske energije, so nekateri, ki pravijo, da bi morali veliko sredstev uporabiti za raziskave na jedrskem področju, na mesto za trajnostno proizvodnjo energije. Mislim, da ne bi smeli veliko sredstev vlagati v raziskave na področju jedrske energije za ceno raziskav na področju, kjer bi resnično lahko imeli trajnostno dobavo energije. Potrebujemo trajnosten, obnovljiv sektor za energijo in tam je potrebnih več raziskav. Hvala lepa. Ivo Belet. Um, ehm, dah, mevrouw Hildegard, ik zit hier. Ja. Uh, hi. Pozdravljeni. Želim vam postaviti vprašanje na nizozemskem v zvezi z energetsko mrežo na morju. To zadeva velik projekt oziroma velike projekte Danske, Belgije, Združeno kraljestvo in tudi šest drugih držav, ki bodo vključene tukaj, to bo zahtevalo milijarde evrov. Prvo specifično vprašanje je naslednje. Predvidevam, da boste ta projekt podprli. Kako specifično boste podprli ta projekt? Ali ste pripravljeni uporabiti nove instrumente financiranja EU, ki jih boste predlagali in jih tudi branili pred drugimi komisarji v kolegijo. In drugič, kaj menite o tem, da bi vsem evropskim državljanom omogočili, da se neposredno vključijo v to, da bi jim dali možnost, da so tudi finančno prispevajo k temu in imajo potem morda tudi dobiček od dividend? Um. Uh, Kar zadeva to energetsko mrežo. Mislim, da boljše energetske mreže, kot lahko vzpostavimo, bolje je. Tudi naša oskrba z energijo mora biti čim bolj učinkovita in kot ministrica za energijo na Danskem sem bila tudi nekoliko vključena v to, kako bi lahko imeli več prožnosti v svojih energetskih sistemih. In to je ključnega pomena, če želimo vključiti več obnovljivih virov energije. Ključno je torej, da imamo bolj prožne sisteme podrobnosti tega projekta pa ne poznam, ampak mislim, da to spada v pristojnost komisarja za energijo. Nisem neposredno vključena v to, zato vam obsežnejšega odgovora za to ne morem podati. Hvala lepa. Tretji krok. Prvo vprašanje, Jolanta Hibner. Prosim. Hvala lepa. Gospa kandidatka za komisarko. na zadnjem vrhu v Kebnhavnu, kljub prizadevanjem EU pri pripravi tega vrha, nismo podpisali nikakršnih obvez, kar se globalnega zniževanja emisij CO2 in toplogrednih plinov tiče. Indija in Kitajska sta temu najbolj nasprotovali. Ali naj EU nadaljuje svojim sedanjim političnim stališčem ali naj bi bili bolj fleksibilni, kar se teh držav tiče. In drugo vprašanje, kaj menite o podatkih, ki so prišli iz znanstvenih krogov, da pravzaprav pridajo podatke glede podnebnih sprememb? Kar se te afere, tako imenovane Climate Gate, tiče lahko povem, da je glavni raziskovalec povedal, da si bodo ogledali to, vendar pa to zame nič ne spremeni. Lahko dobimo nekaj takšnih elektronskih sporočil, vendar pa vemo, zakaj gre tisoči strokovnjakov nam to govorijo in nam nudijo na svete. In mislim, da tega ne moremo spremeniti samo zaradi nekaj elektronskih sporočil, ki govorijo drugače. Prav tako mislim, da ne smemo biti preveč negativni, kar se največjih ekonomij tiče in kar se je z njimi zgodilo v Kebnhavnu. Pred nekaj, tedn, nekaj, tedni, nekaj tednov pred Kebnhavnom je Brazilija dejala, da ne bodo več delovali tako kot do zdaj in da bodo znižali emisije za 35 do 38 odstotkov. In to je kar precej za gospodarstvo, kot je brazilsko. Kitajci so dejali, da bodo znižali te za 40 do 45 odstotkov. Seveda bi si želela kaj več, vendar pa za tako velika gospodarstva, da spremenijo svoja pet, petletna programska načrtovanja, Mislim, da to kaže, da mislijo resno. In mislim, da je tudi res, da nismo podpisali nobenega dogovora. Vendar pa podnebne spremembe bodo sedaj bolj pomembne tudi za te države in bodo skušali kaj postoriti tudi doma. Torej, zelo pomembno je, da imamo ZDA, Brazilijo, Kitajsko, Indijo, Južno Afriko, države v razvoju, ki niso bile del nobenih obveznosti, sedaj pa so dejale, da se zavedajo težav in da bodo tudi same morale prevzeti odgovornost. In v takem reži tako kručutke vprašanje, pa pa ni už e, ten temat. Še kratko dodatno vprašanje. O tem ste že govorili. Ali načrtujete sestanek in boste skušali pojasniti vsa ta vprašanja, kar se teh elektronskih sporočil tiče? Mislim, da bodo za to morali poskrbeti sami znanstveniki. Kot politiki imamo izbiro, lahko se odločimo, ali bomo znanosti prisluhnili in znanost pravi, da če bomo oklevali, bomo zelo ogrozili naslednje generacije. To je ena možnost. Lahko jih ne poslušamo. Lahko pa rečemo. Če bi nam znanost povedala pred 20-30 leti kaj drugega, kaj bi bil naš odziv, bi imeli bolj zeleno tehnologijo ali ne bi to, tudi če ste skeptični do vsega, ali ne bi bila to zelo dobra zamisel, ko nas bo na planetu 9 milijard, viri pa bodo še vedno količinsko omejeni. Žil Parnjo, euh, prosim. Hvala lepa, gospa kandidatka za komisarko. Dejali ste, da je evropsko javno mnenje po spodleteli Köpenhavnski konferenci bilo zelo odločno. Ne samo da menijo, da je bila konferenca polom, temveč eh, tudi, da bodo najbolj prizadeti ravno ljudje, ki jih podnebne spremembe so že tako najbolj prizadele. Tako da mislim, da je potrebno vzpostaviti ponovno zaupanje pred sestankom v Mehiki. Seveda moramo prevzeti vodstvo, Evropska unija. Moramo govoriti z enim glasom, prav tako pa moramo pripraviti predloge za dobro financirane ukrepe. Vi boste morali prevzeti vodstvo znotraj kolegije na tem področju. Povejte nam, kakšne so vaše poti, da bi spet vzbudili zaupanje morda bi lahko imeli nekakšen zeleni davek na uvoz hrane iz držav, ki ne spoštujejo okoljskih obveznosti, ali da bi morda lahko imeli oglični davek pri finančnih transakcijah. Kaj, česa bi si vi želeli? Uh, Sedaj smo mobilizirali javno mnenje, rezultata pa nismo dosegli. Torej, kako lahko zagotovimo, da bodo ljudje še naprej nam zaupali? Seveda imate prav, da izpostavljate tudi gospodarsko krizo, vendar pa mislim, da lahko, če bomo postopali modro, razrešimo gospodarsko krizo. Tako bi lahko ustvarili kar nekaj delovnih mest, ki smo jih izgubili zaradi krize, če bomo modro investirali. Tako da mislim, da je možno in potrebno povedati ljudem, da gre za nekaj, kar bo omogočilo trajnostno rast, da tukaj ne gre za izgubo delovnih mest, kar se davka na oglik tiče nekatere države imajo podoben danek tudi za področja, ki niso pokrita z ETS, vendar pa v bistvu mislim, da bi morali trdo delati na tem, da bi dobili mednarodni dogovor v Mehiki. Zato se trudimo že kar nekaj časa v mednarodni javnosti. In seveda ne bi si želela tega najmanjšega možnega skupnega imenovalca, kot je ta davek. Ameriški kongres je sprejel sistem za zniževanje emisij CO2. Tudi Japonska bo imela to naslednjega leta naprej. Avstralija se trudi, prav tako Nova Zelandija pravi, da bo imela sistem omejevanja. Mislim, da je to najbolj očekovit sistem in mislim, da tudi evropska podjetja pravzaprav raje vidijo takšen sistem, kajti to jim da nove vzpodbude, da postorijo to, kar je potrebno. Mislim, da bi bilo sedaj napak, da se obrnemo na davke. To bi lahko prišlo kasneje, če ne bi dosegli tistega, za kar se borimo. Hvala lepa. Seveda mora tudi selitev virov CO2 biti za nas zelo pomembna tema. Kar se industrije tiče, pa bo potrebno spregovoriti tudi o vedno večji zaskrbljenosti delavcev, ki izgubljajo delovno mesto. Euh, torej, dejali ste, da bo selitev virov CO2 zelo pomembna na ogličnem trgu. Vendar pa zaupanje delavcev lahko ponovno osvojimo le, če bomo jim dali tudi možne rešitve. Potrebujemo zagotovilo, da bo sistem deloval. Razumem težavo glede selitve virov CO2, vendar pa menim tudi, da če bomo preveč prestrašeni, potem mislim, da bo to imelo katastrofalne posledice. Konkurenca je sicer res huda in bojim se za delovna mesta, vendar pa če bomo nadaljevali na ustrezen način, bomo ustvarjali nova delovna mesta na Danskem smo leta 2008, relativno normalno leto pred krizo je to še bilo, smo povečali izvoz na področju obnovljivih virov energije za 90, oprostite, za 19 odstotkov. Zato mislim, da na Danskem ni bilo prav težko prepričati ljudi, da če se bomo lotili stvari na ustrezen način, bomo ustvarjali tudi nova delovna mesta saj bomo imeli dodano vrednost pri večjem izvozu. Torej, potrebno se je lotiti stvari na ustrezen način. Hvala lepa. Naslednje vprašanje. Sir pa Pietikajnen. Upravičeno ste izpostavili, da potrebujemo zeleno rast in da moramo tudi pomagati industriji, da se spremeni in da bo konkurenčna tudi v prihodnosti. Ne bojim se selitve virov CO2, kaj ti podjetja se običajno ne preselijo na ozemlja, kjer je na voljo manj znanja, slabša infrastruktura. Vendar pa bojim se, da jim ne pomagamo pri reformah tako učinkovito, kot bi lahko. Dejali ste, da je potrebno delovati že sedaj. Morda obstaja tveganje, da sedaj, ko imamo strategijo 2020, da nekoliko preveč govorimo o, o zelenitvi rasti, nimamo pa dovolj učinkovitih urodi. Potrebovali bi bolj trajnostno učinkovito izrabo virov in energije. Moje vprašanje je, kako boste zagotovili, da se bo to zgodilo in katera so ta orodja, ki jih potrebujemo. E Mislim, da je ETS zelo pomembno urodje, kajti s tem kažemo, da če ste zelo neočinkoviti, boste plačali tudi zelo visoko ceno. In to je močna vzpodbuda za to, da skušate izboljšati učinkovitost, da spremenite stvari. Mislim, da je ta kriterij, ki smo si ga zadali, teh 50 različnih kriterijev, ki bodo pokrili 80 odstotkov industrije. Upamo, da to ne bo samo breme, da bo to navdih, zato da bi posnemali najboljše. Kar nekakrat sem že izpostavila, da bi bilo dobro za industrijo in podjetja, če bi bili bolj osredotočeni, kar se raziskav in razvoja tiče, še prav posebno demonstracijskih projektov. Mislim, da bi lahko več storili tudi na področju izobraževanja. Spomnim se, pred nekaj leti so ljudje govorili, da oblikujemo pomembne proizvode, mi bomo samo še skrbeli za obliko proizvodov, proizvajali pa bodo Kitajci. Mislim, da ne bo tako. Mislim, da se moramo osredotočiti na podjetništvo, na inovacije, na spodbude za inovatorje. Prav tako pa moramo poskrbeti za to, da bo raven izobraževanja na tej ravni boljša. Veliko lahko postorimo in moram reči, da v Evropski uniji nismo dobri pri raširanju teh praks. Na Danskem smo tudi imeli težave, ker se industrija ni hotela pogovarjati med sabo, ker so menili, da so konkurenti. Sedaj pa so ugotovili, da je seveda to smiselno, ker smo tako malo gospodarstvo. Zakaj pa ne, saj če sodelujemo, smo lahko veliko močnejši. Mislim, da se lahko veliko naučimo drug od drugega in pridobimo z razširjanjem najboljših praks. Well, Na kratko, prosim. The, uh... Bolj konkretna bom. Ali boste podprli razširjanje teh praks na vsa področja. Tudi kar se tiče računovodskih sistemov v podjetjih, na primer. Mislim, da je direktiva o ekološki zasnovi proizvodov zelo dobra in mislim, da jo moramo podpreti in da lahko potem resnično pridobimo. Vendar je to počasen, a učinkovit način tako, da si bom ogledala, kako bi lahko razširili področje delovanja. Ne vem točno, kakšne so omejitve, vendar pa mislim, da je to učinkovito urodje, ta direktiva. In mislim, da je to tudi v skladu s tem, kar sem pravkar dejala, sodelovanje, zadajanje visokih standardov. To je zelo pomembno. Vzemimo elektronske avtomobile za primer. Seveda imamo konkurenco, vendar pa ni slabo, če se usklajujemo in če imamo na koncu standarde, ki nam pomagajo, namesto da smo konkurenti sami sebi. Transport. Tako sedaj pa prvo vprašanje iz odbora za promet, to je Vila Itele. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Moje vprašanje je povezano s pomorskim prometom. Vsaka odločitev, ki je povezana s prometom, ima upravka z okoljem. Svetovna pomorska organizacija je sprejela merila, ko bomo zmanjšali emisije žvepla iz 0,5 na 0,1. To velja samo za Baltsko in Severno morje v Evropi, tako da bomo imeli izkrivljeno konkurenco v Evropi in to ni pošteno. Kaj menite, kako bi lahko združili prometno in pomorsko politiko ali bolje usklajevali politiko na tem področju. Kako bi lahko združili ta dva nasprotujoča si faktore? That, Če se je pomorska organizacija dogovorila za to, potem se s tem strinjam. Če so to sprejeli, potem mislim, da je to dobro. Mislim, da moramo, kolikor se le da, doseči to, da bo zakonodaja na področju pomorskega prometa sprejemala pomorska organizacija. Vem, da včasih eh, dela oziroma vse teče nekoliko počasi. Sodelovala sem z njimi kar nekaj let in upala sem, da bomo v Kibnhavno dosegli dogovor, ki bo vključeval tudi mednarodno pomorsko organizacijo. To nam ni uspelo tokrat, upam, da nam bo v prihodnosti. Vendar pa želim jasno povedati. Resnično še želim, da bi mednarodna pomorska organizacija se odločala o kriterijih za pomorski primet, promet. Vendar pa potrebno je delovati in ne oklevati. Tudi za ladijski pomorski promet je to zelo pomembno. Včasih je potrebno nekoliko pritisniti na določeno panevgo, da se bo modernizirala. In to je zelo pomembno. In vidim tudi, da so na tem področju začela sama ladijska podjetja že razvijati stvari, kajti to je pomembno tudi gospodarsko. Hvala lepa. Dodatno vprašanje. V primeru Baltskega morja bodo Rusi, ki niso prevzeli teh obvez, dominirali promet v Baltskem morju. Tako da smo si naredili medvedje uslugo. Kako naj se lotimo tega vprašanja z Rusijo? Strinjam se. To je velik izziv, pa naj si gre za kakršnokoli zakonodajo za Baltsko more. Morda bo prišlo do kakšnih sprememb tudi v ruski, rus, pri ruskih stališčih. Vem, da je do tega prišlo, ne vem, če tudi na tem področju, vendar pa v zadnjih mesecih je predsednik Medvedjev sprejel okolju bolj prijazno, okolju bolj prijazen pristop in videli bomo, ali se bo to zgodilo tudi na tem področju. Morda bomo dosegli pomembne rezultate tudi na tem področju. Ja. Hvala lepa. Hvala. Hvala lepa, gospa Krista Klas. Kopenhagenska konferenca ni prinesla rezultatov, ki smo jih pričakovali. V Evropo pa smo si zastavili zelo ambiciozne cilje. In to velja tudi za direktivo o trgovanju za emisijami. To je zapisano da bi se morala ta direktiva prilagoditi tudi mednarodnim dogovorom. Ali je po vašem mnenju potrebno to direktivo o trgovanju z emisijami prilagoditi? Katere posledice vidite tudi glede na neuspeh kopenhagenskih eh, pogajanj? Ali se vam zdi člen 28 potreben? In o čem boste sedaj v zvezi s tem razmislili? Govorili smo tudi o kriterijih. Če bomo določili kriterije, ali boste zagotovili, da bodo najučinkovitejše tovarne tudi dobile brezplačne kupone. I don't think that we due to the Copenhagen uh, Accord Mislim, da nam ne bo potrebno spreminjati te direktive glede na Kopenhagen. To, da mislim, da imamo dobre obete za ETS v prihodnosti. Nekateri poslanci in nekateri ministri so v zadnjem času zelo tasno sodelovali tudi z ameriškim kongresom. Poskušali so se dogovoriti o tem, kakšen bo ameriški sistem. Torej, mislim, da ima ta sistem zelo dobre možnosti. Premustiti moramo sistem, s katerim smo bili mi uspešni. Priznavamo, da je bil to uspešen sistem. Torej, kako bi to lahko povezali z ameriškim sistemom? Kar pa se tiče kriterijev, ljudje bodo morali ustrezati boljšim standardom. Nekatere tovarne bodo morale marsikaj postoriti. Äh, torej, kriterije lahko določimo. Toda na drugih področjih ste dejali, da želite vključiti tudi, naprimer, živila na področju kmetijstva. To je nekoliko težko, kako se to predstavljate. Ali želite po eni strani vključiti rastline v sistem zniženja emisij CO2, ampak ko pa rastline gnijajo, sproščajo CO2. Torej želite upoštevati tudi kmetijstvo in rastline, ampak kako boste to merili? Well, to je izredno tehnično vprašanje, kako to merite. Toda razviti so bili specifični načini za meritve emisij iz kmetijstva. Na Danskem, naprimer, smo izdelali načrte za zeleno rast, v kmetijstvo. Če uvedete pravila, naprimer, kdaj bodo predelki po zimi, kdaj uporabljate gnojila, kako to lahko storite na bolj učinkovit način in tako naprej. Potem pa so tu še znanstveniki, ki morajo povedati, kaj je najboljša praksa z vidika podnebja. Toda našli bomo načine za meritve, tudi če emisije ohranimo v tleh. Mislim, da bomo lahko uporabili takšne strani. Mislim pa tudi, da bomo morali to področje bolj preučiti. Namreč, kako se bomo tega lotili v Evropski uniji? Vključiti moramo tako imenovane ponore, to so vključile, to so že uvedle države, kot so naprimer Švedska in Danska in tako naprej. Um, Linda McKeven. Gospa komisarka, tudi sama želim govoriti o ETS-u. V svojem uvodu ste govorili o prometu, o emisijah iz prometa, ki rastajo. Govorili ste tudi o pomorskem prometu. V direktivi imamo zavezo do leta 2011, da bomo spremenili nekaj glede pomorskega prometa, če ne bo mednarodnega dogovora. Upam, da se boste tega držali. Kar pa se tiče cestnega prometa. V ameriškem sistemu bo cestni promet vključen za razliko eh, z Evropo in sicer bo šlo za obdavčanje pri virih. Isto velja za avstralski sistem. Mi si želimo raziskave oziroma analize sa strani komisije v zvezi s tem. Kakšno je vaše stališče v zvezi s tem? Da. Strinjam se z rokom do 2011, kar se tiče pomorskega prometa. In to sem zelo jasno povedala. Tudi sem to povedala mednarodni pomorski organizaciji. Če želijo sami to urediti, je to dobro zame. Sama ne čutim, da bi morali to nujno urediti na evropske ravni. Pomorski promet je zelo globalni sektor. mnogo bolje bi bilo, če bi mednarodna pomorska organizacija opravila svoje delo. To, da pohiteti morajo in nekoliko morajo pospešiti svoje delovanje. Potem pa je tu še razprava, ali bi lahko razširili podlago za ETS. Poznam tudi poročilo gospoda Florenca iz tega odbora, kajti v tem poročilu se je postavilo ravno to vprašanje, ali ne bi bilo dobro to razširiti. To je zanimiva zamisel. Morali bi razmisliti, kaj bi to pomenilo za to, da bi vključili tudi druge sektore. Sedaj imamo svežen za podnebje in energijo. In po moji izkušnji, države članice se zdaj eh, upravljajo promet oziroma ja, eh, sektor prometa, kajti to je izuzeto. Drugače pa bo pri svežnju za promet in okolje ustvarili bomo sistem za ETS in pa za sistem, ki je izuzet. Torej nacionalni do leta 2012, potem pa bo to evropsko področje. Sedaj pa države članice izvajajo nacionalne programe. Upam vsaj. Kajti ne moramo rešiti problema emisij, če ne bomo mnogo bolj učinkovito reševali tudi prometnega sektorja. ETS eh, pomeni vključevanje industrije, ampak vsi moramo svoje prispevati. Sedaj bom postavila isto vprašanje kot za gospoda Potočnika. Kaj menite o vašem življenjskem slogu, kako vi prispevate k reševanju podnebnih sprememb? Eno minuto imate na voljo, prosim. You know, Bila sem ministrica za okolje, sedaj pa se prizadevam za to, da bi postala ministri, eh, komisarka za okolje in v tej funkciji tudi veliko letim, kot veste. Storila sem to, kar so storile številne družine. To niso neki zgodovinski premiki, ampak uvajam različne stvari. Naprimer, nadomestili smo zelo star avtomobil s avtomobilom kategorije A. To je čisto preprosta izbira. Poleg tega smo dodatno izolirali našo hišo. Decembra smo, na primer, nadomestili okna z bolj energetsko učinkovitimi okni. Ko kupujemo elektronske naprave, si vedno pogledamo oznake glede energije. To ni velika znanost, to so majhni praktični koraki v vsakdanu in vsi lahko nekaj storimo na tem področju. Hvala lepa. Mislim, da se bo to vprašanje še pojavljalo v, naš, v času našega druženja. Naslednji pa ima besedo gospod Bogoslav Sonik. E, v Evropi Šrotkovo-vzhodnjej v krajah ponad 9. V srednji in vzhodni Evropi se 90 odstotkov energije proizvaja iz premoga in tega ni moč spremeniti čez noč. Kajti tako bi preobremenili državljane teh držav in to bi ubilo industrijo. Ali boste zagotovili, da se bodo stroške, da se bodo stroške za boj proti podnebnim spremembam države enakomerno porazdelile? Kaj boste storili za to enakopravno porazdelitev. Kaj pa pravite o, en, o tehnologiji čistega premoga? Kdaj bi lahko to tehnologijo uvedli na industrijski ravni? Mislim, da ne moremo imeti sistema v Evropi, kjer bi imeli posod enake cene. To, da v svežnju za podnebje in energijo je Evropska unija dejansko storila nekaj za to, da bi dali na voljo nadomestila novim državam članicam, kajti zlasti te so bile zelo odvisne od premoga. Nekaj smo storili za te države, zato da bi izravnali stroške za različne države članice in državljane. Da, premog bo še zelo dolgo z nami na tem svetu. Čisti premog je boljši kot umazan premog, ampak tudi čisti premog bomo dolgoročno poskušali opustiti, kajti ta premog dejansko ustvarja emisije CO2 in onesnažuje. Poskušati si moramo prizadevati za vedno čistejši način proizvodnje našega blaga. In za konec še tole. z vedika energetske varnosti v prihodnosti bi morali postati, kolikor se le da, neodvisni od fosilnega goriva in tega ne smemo izgubiti izpred oči. Če dobro razumem, pani minister, povedal, že prišlo. Upam, da sem vas pravilno razumel. Dejali ste, da bo. V prihodnosti, e, da bomo v prihodnosti morali vključevati tudi tehnologijo čistega premoga. Dajala sem, da bo premog z nami še zelo dolgo časa. Zavedam se, da bo premog dolgo z nami tudi v Evropi. Toda v moji zelo dolgoročni viziji, in to se ne bo zgodilo v naslednjih petih letih, bi si želela nizkooglično družbo. Družbo, o kateri se lahko znebimo fosilnih goriv. Ali mislim, da je to mogoče? Morda ne v moji življenjski dobi ali vaši, to da, da, enkrat bo to mogoče in eh, ljudje so bili vedno dobri pri iznajdbi novih tehnologij. Um, Kriton... Sedaj pa Kriton Arsenis. Eh, Hvala lepa, gospa kandidatka. Vesel sem, da ste z nami. Želel pa bi si nekoliko več razmisleka o napakah v Kopenhagnu. Nadaljeval bom v grščini. Kako boste poskrbeli za to, da boste zaščitili zelo pomembne naravne ekosisteme, ki zajemajo oglik? Kako bi lahko zaščitili te ekosisteme? To je Potrebujemo tudi politiko zaščite tal, kajti to je izrednega pomena ne samo za Evropsko unijo, ampak za celoten svet. Uh, že smo omenili možnost ponora in že smo govorili o dobrih uh, gozdarskih praksah in tako naprej. Mislim, da bi bilo dobro, da bi koordinirali svoje poglede v zvezi s tem v Evropi ta hip ni tako. Imamo zelo različne pristope. Nismo zelo trajnostni. In ne vemo, ali je trajnost vključena v našo gozdarsko politiko. Mar se kaj bi morali bolje koordinirati? Gospod Potočnik bo sodeloval z menoj in on se bo ukvarjal z habitati. Naprimer, okvirna direktiva o vodi je izredno dobro orodje za zaščito podnebja. Kajti v tej direktivi bo morala vsaka država članica izdelati specifične načrte in poskrbeti bodo morale države članice tudi za zaščito tal in habitatov, mokrišč in tako naprej. Vse to uraja okvirna direktiva o vodi. Torej, številna področja so, kjer je Evropska unija v zadnjih letih pričela delovati. Pod gospodom Dimasom smo uvedli številne pomembne direktive. To, da sedaj bi morali sodelovati za to, da bi se to začelo tudi izvajati. In na ta način bomo lahko dosegli naše trajnostne cilje. Ποια μέτρα σκοπεύετε να πάρετε προκειμένου να διασφαλίσετε ότι η προστασία των τροπικών δασών Δεν θα καταλήξει να γίνει ένας τρόπος. Potrebno pa je poskrbeti tudi za zaščito tropskih gozdov. Mislim, da bi morala to biti dodatna komponenta za boj proti podnebnim spremembam. Preveriti je treba tudi to, ali so cilji, ki smo se jih zastavili na tem področju, tudi izvedljivi. Kako bi boste to dosegli? Vprašanje v zvezi z tropskimi gozdovi, kako bi lahko poskrbeli, da to ne konča samo kot nek mehanizem za nadomeščanje izpustov. En način je, da imamo jasna mednarodna pravila v okviru mednarodnega dogovora. Naprimer, ne smemo dvojno šteti Zagotoviti moramo tudi uredno za svoj denar in med drugim to pomeni, da ne smemo učinkov oziroma ukrepov na področju gozdov, gozdov vključiti med druge ukrepe. Prakse, ki že obstajajo, to ne sme šteti kot nek ponor oglika. Samo dodatni ponori, dodatne stvari lahko štejejo tukaj kot nekaj, kar lahko vključimo v svoje prizadevanja za boj proti podnebnim spremembam. To je eno od zahtevnih področji tudi v mednarodnih pogajanjih, vendar mislim, da je to tudi eno od področji, kjer smo dosegli največ napredka v okviru mednarodnih pogajanj, zato da lahko plačamo kmetom v državah v razvoju, da, da zaščitijo svoje gozdove, namesto da jih posečajo. Tako zaščitimo državljane, kmet dobi denar za to in to koristi celotnemu planetu. To, tukaj imamo veliko zanimivih možnosti, ki bi lahko koristile severju in jugu. Kathleen van Brandt. Well, um, uh, um... Hvala, pozdravljena kandidatka za komisarko. Tukaj sem. Mislim, da glede na to, da smo že več kot čez polovico za, v tej predstavitvi, sem prepričana, da glede na to, kar pravite sami in kakš, kakšne so vaše kompetence, da imate dobre obete. Ampak zdi se, da bi vaš oddelek lahko bil nekoliko nebogljen, kaj ti. Drugi komisarji vam bodo morali omogočiti, da dobro izvajate svoje delo na področju boja proti podnebnim spremembam, kar je Brita Thompson povedala v zvezi z jedrsko energijo, je tukaj pomembno namreč. Ali se boste od tega oddalili ali ne? Kaj ste pripravljeni storiti? Ste pripravljeni imeti vlogo usklajevalca za vse subvencije, ki so izplačene za različne energetske vire, drug, oziroma da se oddaljimo od jedrskih goriv, oziroma kar zadeva evropske subvencije. To je vloga komisarke za boj proti podnebnim spremembam. Borila se bom za to, da bodo sredstva šla tja, kjer bodo najbolje služila našemu podnebju. In mislim, da sem tudi jasno povedala, da si ne želim subvencije za fosilna goriva, ne v Evropi, ne kjerkoli druge vem, da če je nekdo v Indoneziji, je tam veliko revnih. To, tam je to tudi socialna politika, zato ni tako enostavno reči, da bi se temu morali odpovedati. Ampak celo mednarodna agencija za energijo sedaj zagovarja odpravo subvencij za fosilna goriva. Mislim, da to v politiki Evropske unije nima mesta. Prav imate moj oddelek, tako kot ste sami rekli, moj generalni direktorat. Je res, da ne bo enostavno tega oblikovati. Nekateri ste morda tudi nekoliko negotovi. Ampak podnebje je lahko skoraj karkoli. Industrija, energija, raziskave, okolje, promet. Jasno je, da je treba sprejeti odločujočo odločitev. Ali želimo vse pod enim naslovom? Ne, vsi vemo, da to ni mogoče, zato potrebujemo vključevanje. Jasno je, da potrebujemo orodje, s katerimi lahko vključujemo. Jasno pa je tudi, da če komisija reče, da bomo prednost dali boju proti podnebnim spremembam in da želimo podnebje vključiti v vse politike, kakor je jasno navedeno v naših dokumentih, potem je treba biti pripravljen tudi na to, da bomo za to zagotovili sredstva, zato da lahko nalogo ustrezno opravimo. Hvala lepa, naslednje vprašanje, gospa Korhola. Uh, Gospa kandidatka za komisarko, izrazili ste prepričanje sistem, v sistem trgovanja z emisijami EU. Ali povezovanje zahteva identične cilje in dodelitev kuponov, če ne, kak, nam lahko poveste nekaj primerov, kako bi povezovanje z ETS tukaj delovalo. Na splošnem vemo, da pomankanje kuponov na trgu določa ceno teh kuponov, kakšna je torej ustrezna urednost teh kuponov v Združenih državah in v EU v tem kontekstu. Kongres v Združenih državah razpravlja o ceni in o najvišji možni ceni. V EU pa pravil v zvezi s ceno teh kuponov nimamo. Kako lahko povežemo ta dva različna sistema? Kolikor sem jaz to razumela in tehnike, mislim, da ni potrebe po identičnih kuponih. Vendar mislim, da bi zelo koristilo, če bi lahko vzpostavili standard ali normo. Naprimer, to je evropski način postopanja. Upam, da bi to lahko postalo tudi globalen način postopanja. To bi bilo zelo dobro, če bi najprej imeli evropski sistem, potem bi vzpostavili tudi ameriški sistem, na to pa bi poskrbeli, da bo to služilo kot navdih za druge, naprimer Japonska, Avstralija, Nova Zelandija, pa tudi drugi. Naša vizija mora biti, da imamo globalni sistem z globalno ceno oglika. Vendar, povedati želim naslednje. Mislim, da bi bilo najboljše, da v Evropi nimamo 27 različnih platform za prodajo na dražbi mislim, da je bolje, da imamo evropsko platformo za izvajanje dražb in evropsko platformo za oddajanje kuponov. To bi bil najboljši način postopanja, po mojem mnenju. Če prav razumem, je pomislek v zvezi s tem špekuliranje na trgu oglika, zato bi na nek način morali zavarovati ceno oglika. In to je zelo pomembno vprašanje, se mi zdi. Tudi sam sem želel to povedati. Fiona Hall pa je naslednja, ki želi zastaviti vprašanje. Točno v zvezi s tem. V okviru sistema EU ETS obstaja problem. Namreč, če želimo, da bodo si scheme delovale, potem mora biti stabilna in vedno večja cena oglika. Vendar v praksi iz različnih razlogov, naprimer recesija je eden od teh, ampak cena oglika ni stabilna in je šipka. Ali bi podprli uvedbo najnižje možne cene oglika, vsaj kot kratkoročni ukrep? Uh, to je zamisel v mednarodnih razpravah in tudi v evropskih razpravah že nekaj časa o tem že veliko razpravljajo v združenih državah. Dvomim pa, da bi to lahko koristilo našim namenom. Razlogov za to je več. Prvič, če imamo to najnižjo raven, kako bi lahko poskrbeli, da v naslednji gospodarski krizi ne bo zahteve po najvišji možni ceni? Potem bi imeli zelo načrtovan sistem. Podjetja bi dobro, prav gotovo rada rekla, ja, zelo dobro bi bilo, če bi imeli neko gotovost v zvezi s ceno ampak kolikor stvari razumem sama, cena niha med 10 in 25 evri. V primerjavi z nihanjem cen nafte, nihanja niso tako velika. Mislim, da je bolj pomembno, da ne oddamo preveč kuponov tukaj je treba uvesti nadzor in politični pregled. Zagotoviti moramo, da bo trg deloval. Če začnemo s, te, s to najnižjo stopnjo, potem se bodo pojavile tudi druge vrste špekulacij. Mislim, da to ni dobro. Vsi pa si želimo prožnost in predvidljivost, vendar bojim se, da bo industrija, če bi to sprejeli, prišla nazaj in zahtevala najvišjo raven potem bi to seveda vodilo do fiksne cene, trg pa potem ne bi več deloval. Na nek način je jasno, da se cene nižajo v času krize, to ni nobena skrivnost, tako pač trgi delujejo. Če je veliko povpraševanja, potem se cene višajo, če pa je veliko ponudbe, se cene nižajo. Veliko zaupanja imamo torej v trge, da bodo trge ravnali tako, kot je treba. Marija La Teresa Cavallo. A investigação científica e o desenvolvimento. Znanstvene raziskave in razvoj tehnologije ter čistih virov energije je zelo pomemben del boja proti podnebnim spremembam. Vendar Evropa manj vlaga na tem področju danes, kot je leta 70. Kako boste poskrbeli, da bo to prednostna naloga v pregledu finančnih perspektiv? kaj pa pobuda za evropsko industrijo v zvezi z sončno energijo, pametnimi električnimi omrežji in gorivnimi celicami. V okvirnem programu je komisija pripravila različne programe, ki so namenjeni zmanjšanju emisij CO2 v mestih. Tukaj bi spet bile vključene lokalne oblasti pri oblikovanju pametnih električnih omrežij. Kako bi povezali te predloge? kaj pa mikro proizvodnjo energije in energetska učinkovitost v zgradbah. Okay. Želite, da spregovorim o raziskavah glede energetske učinkovitosti zgradb? Dobro, mislim, da je pri razpravah o finančnih perspektivah pomembno naslednje. Že prej sem povedala, da je pri prednostnih nalogah v finančnih perspektivah treba poskrbeti, da ustrezajo našim političnim prednostnim nalogam. Ne moremo nadaljevati finančnih perspektiv v naslednjih petih letih, kakor je bilo v preteklih petih letih. Potem se pojavlja vprašanje, ali imamo sploh kakšne nove zamisli. Mislim, da je eno od področji, kjer bi morali dati več povdarka, to, kar ste omenili vi, Sredstva za raziskave na tem področju se že večajo v nekaterih državah članicah in Evropski program za oživitev gospodarstva je omenil tudi to. Ampak prav imate, dolgoročni trend je bil do sedaj, da so se naložbe v raziskave na tem področju zmanjševale. To pa ni ustrezna politika, če želimo poskrbeti, da bodo to dobre strani Evrope. Evropa ima tukaj svoje prednosti, In mislim, naprimer, da kar zadeva naše kmetijske sklade, mislim, da bi morali več denarja nameniti raziskavam, novim tehnologijam. Bioplin, naprimer, to je odlična zamisel. Države članice morajo same ugotoviti, kakšne so njihove slabe izkušnje. Potem pa lahko, če bo to koristilo okolju, izvajamo na širši ravni. Mislim, da je Pomembno, da se borimo za to, tudi v okviru komisije lahko zagotovim, da če bom potrjena na podlagi te predstavitve, lahko potrdim torej, da bom na enem, prvem, enem prvih zasedanj razpravljala o tem. Poskusili bomo zagotoviti več podarka na tem področju. Hvala, Said El Katravi iz odbora za promet. Mevrouw de kandidaat commissaris. Hvala lepa. Tukaj sem. Poudarili ste pomen prometa v razpravi o podnebnih spremembah in res je, predstavlja velik odstotek izpustov. Vendar se mi zdi, da potrebujemo resne ukrepe za boj proti temu in sicer še več kot to, da zmanjšamo oziroma uredimo izpuste lahkih prevoznih sredstev. Govorite o podnebnem svežnju, zanima pa me, kakšno časovnico imate v mislih in še zlasti, ali lahko bolj specifično poveste, kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem, kako bi lahko oblikovali sprejetje te zakonodaje. The, the... Odgovor na vprašanje v zvezi s časovnico je čim prej. Ne moram vam povedati točno kdaj, kajti o tem moram razpravljati tudi s svojimi kolegi, še posebej s komisarjem za promet. Vendar mislim, da imamo tukaj veliko priložnost izpusti iz prometa, izničujejo tisto, kar počnemo v drugih sektorjih. Vem pa tudi, da če bomo stvari izvajali drugače, naprimer na področju železnic, to traja več kot pet let. Od takrat, ko se za nekaj odločimo do rezultata, traja do deset let. Zato je to zelo nujna, nujno vprašanje. To vrnjaki bodo prav gotovo ena od prednostnih nalog, tudi izpusti CO2 za avtomobile, tudi to bomo pregledali, tudi pomorstvo smo vključili in tudi letalstvo je pod drobno gledom. Skupaj s komisarjem za promet bova poskušala vključiti celotno področje prometa. Mislim, da je to mogoče povezati na ustrezen način tudi z vidika državljana. Naprimer, zakaj ljudje ne uporabljajo dovolj vlaka ali javnega prevoza? ali bi lahko tudi mi kot EU storili nekaj in izmenjali najboljše prakse. Vem, da naprimer načrtovanje spada v prestojnost držav članic, ampak mislim, da bi lahko bolje razširili najboljše prakse v zvezi z načrtovanjem. Danska je oblikovala velik program na področju prometa, naprimer do leta 2022 in zadevo smo obrnili na okrog. Naprimer, zasebni dve tretjini sredstev boste šli v javni prevoz. Veliko stvari je mogoče storiti, naprimer elektrifikacija in tudi druge stvari, ki bodo pomagale vzpostaviti bolj učinkovite prometne sisteme. Hvala. Eh, Hvala za ta odgovor. Morda bi lahko spregovoril še o eni stvari, ki je s tem povezana. V sektorju prometa imamo že dolgo časa razpravo o cenah. Spodbuditi želimo spremembe vedenja s pomočjo cen, naprimer z prenosom zonanih stroškov in tako naprej. In CO2 je pomemben eksterni zonani strošek. Moje vprašanje je naslednje. Ali podpirate ta koncept, to načelo? ponotranjenja zunanjih stroškov v prometu. Kateri instrument je najbolj primeren, da to dosežemo? Da, seveda to podpiram in mislim, da je pomembno, da smo odprti za to, da to upoštevamo kot možnost. To je konec koncu tudi vprašanje obdavčevanja in ekonomije. Države članice se bodo morale odločiti, ali to uporabijo in kako to uporabijo, ampak internalizacija, ponotranjanje zunanih stroškov je zelo ustrezen način postopanja. Nekatere spremembe, ki jih je treba sprejeti na tem področju, so takšne, da moramo sprejeti drugačen vzorec razmišljanja. Naprimer, ljudje bodo morali sprejeti, da bo stalo nekaj denarja, če bodo hoteli iti v določen del mesta ob določeni uri kar zadeva prometne konice, prometne zastoje. To bomo morali rešiti, graditi bomo morali tudi veliko cest in zagotoviti, da bodo delovale na najvišji stopni zmogljivosti za uro ali dve na dan. Ugotoviti moramo tudi, kakšen je najboljši način za plačilo tega. Hvala lepa, sedaj pa peti krok vprašanj. Prvo vprašanje Jens Rode, prosim. Hedegaard, det må jeg vel godt kalde dig. <laughs> Vi har haft mange høringer i... Øh, Hvala lepa. Mislim, da vas lahko kličem po imenu. Draga Koni, torej, mislim, da je vaša predstavitev šla prek teh kriterijev, ki jih imamo. Slišali smo predstavitve zelo dobrih kandidatov, kot je bil gospod Oettinger za energijo. Njegova filozofija pa je nekoliko drugačna. Imeli smo gospod kandidatko za komisarko za raziskave, gospod Quinn, ki ne želi dati dodatnih sredstev za razvoj drugačnih virov energije. In potem tudi na kmetijstvu imamo težave. Kako boste prepričali svoje kolege glede finančnih sredstev, da bodo predali pristojnosti svojih področji na vaše? Imate kakšne strateške instrumente za to? Osaj. Najprej vem, da je potrebno se včasih boriti, ne samo na tem področju in vem, da ne bo enostavno. Vem, da bo včasih potrebno iti k kolegu in mu povedati, da je potrebno misliti tudi na podnebje. Vem pa, da bo to včasih težko, ker imajo kolegi veliko drugih področji, ki so pomembna. Ne bo šlo samo za komisarja za okolje, tudi druga področja so pomembna. Potrebno bo spremeniti naše besede v dejanja in to bomo morali doseči v naslednjih petih letih. Vendar pa mislim, da je možno argumentirati na način, da bodo tisti, ki so odgovorni za inovacije, za ustvarjanje novih delovnih mest, za promoviranje industrije v Evropi, da bodo videli, kakšne prednosti bomo dosegli v naslednjih petih letih. Ne bom izolirana, seveda. Sodelovala bom, tesno bom sodelovala s svojimi kolegi. In skušala bom dobro argumentirati. In zato imam tudi generalni direktorat, ki ima veliko sredstev človeških virov in pomagali mi bodo pri tej argumentaciji. Hvala lepa je prisoten kdo strani samostojnih poslancev? Ne. Sploh jih ni na predstavitvah. Naslednje vprašanje, Judith Merkis, prosim. Tukaj sem na vaši levi. Gospa Hedegard, Kernhaun ni prinesel rezultatov, ki smo si jih vsi želeli. Kot ste omenili, bi bila ena od rešitev ta, da bi Evropa bila bolj enotna. Tukaj se zdite zelo odločni. Naj to razumem tako, da se boste zavezali in skušali prepričati komisijo, svet in seveda tudi nas, da bi naj to postala ekskluzivna kompetenca za Evropsko unijo in ne samo del deljenih pristojnosti. Mislim, da je Lizbonska pogodba zelo jasna. Imeli bomo vodilnega pogajalca, tako da imamo možnost v Lizbonski pogodbi, da se dotaknemo tega vprašanja. Mislim, da se moramo tega vprašanja lotiti zelo hitro. Danes in jutri v Sevilji imamo neformalni okoljski svet in pomembno je, da se pogovarjamo o refleksijah iz Kibnhauna. 11. februarja pa bomo imeli Evropski svet in o tem se bomo lahko pogovarjali na uradni ravni. Sveda, ni se enostavno odločiti, kdo kaj počne. Lahko bi prišlo do velikega spora, vendar pa moramo razmisliti o tem. Državljani pričakujejo od nas po letih osredotočanja na notranje institucionalne zadeve, pričakujejo, da bo Evropa bolj enotna in storila bom vse, kar bo v moji moči, da bi uveljavila svoje poglede v svetu in tudi pri kolegih iz komisije, kajti mislim, da je to nekaj, kar je prednostna naloga tudi predsednika in ostalih še posebno po izkušnjah in skrbnavna. Samo še vprašanje za 31. januar. Kdo je podajal obljube, vi ali države članice? Uh, uh Mislim, da moramo o tem še razpravljati. Kolikor vem, se bo o tem pogovarjal tudi Koreper še naslednji teden, pa se je že tudi ta teden. Uh, kolikor vem, bodo nasprotujoča mnenja glede tega. Mislim pa, da je logično, da Evropa poda določeno številko, potem pa je lahko to različna številka po različnih državah, če si to želijo. Vendar pa to bo potrebno storiti pred 1. februarjem, torej pred mojim časom kot komisarka, če bom to postala, seveda. Totally Popolnoma se strinjam z vami, zato ta aplaus. <laughs> je, bil, je, bil to, je bilo to um, edino, kar da se z mano strinjate? Ne, tudi drugi kolegi se zdira se strinjajo s tem stališčem. Naslednji Janik Jado. Vous avez évoqué les, les divergences au sein de, de... Hvala lepa, gospa kandidatka za komisarko. Omenili ste razlike v Evropski uniji med državami, članicami in upam, da je to nekaj, kar bodo veliki voditelji, predvsem v Franciji, Nemčiji in Združenem kraljestvu, tudi prevzeli nase. Včasih ste nekoliko dvomni, kar se cilja 30 odstotkov tiče. Pravite, da mora Evropa prevzeti vodstvo, da tudi Kitajska napreduje istočasno pa pravite, da ne bomo šli naprej, dokler ne bodo oni. Torej, ne vemo točno, kakšni so vaši osebni cilji in potem, kako boste vključili tudi energetsko učinkovitost. Včasih se zdi, da vaše službe niso dovolj ustvarjalne, kar se energetske očinkovitosti tiče. Ali boste tukaj obvezojoči? Boste šli preko samo tega, da se nakaže volja, stori pa nič? Torej imamo obvezojoče cilje, kar se obnovljivih virov tiče v paketu za podnebje in energijo. In tukaj gre z 20 odstotkov za energetsko učinkovitost. Torej imamo obvezoč cilj tudi za energetsko učinkovitost. Če združimo zadeve, potem se moramo resnično osredotočiti na energetsko učinkovitost na ravni držav članic, sicer ne bodo dosegli drugih ciljev. Vemo, da smo se o tem veliko pogovarjali med sprejemanjem svežnja o podnebju in energiji in mislim, da ne bi imelo smisla, če bi še enkrat razpravljali o tem, kajti verjetno bi rezultat bil enak. Kar se 30 odstotkov tiče, pa mislim, da govorim vedno eno in isto stvar, glede teh 30 odstotkov. Zelo sem se zauzemala za to, da bi Evropa prevzela 30 odstotkov. Vendar pa danes sem že dejala, glede na to, kar se je zgodilo v Kebnhavnu, ali se ne bi strinjali, da je bolje imeti 20 odstotkov pogojno 30, zato da bi ugotovili, ali lahko iztržimo še nekaj odstotkov pri drugih glede na to, kjer smo. Se seveda sedaj lahko vprašamo, ali bi lahko imeli drugačno strategijo pred Kebnhavnom, ali bi bilo to pogojevanje morda boljše in še daljše tehnično-politična zadeva. Glede na to, kar sem slišala o Kebnhavnu in na Evropskem okoljskem svetu, če bi ponovno začeli s to razpravo, se ne smemo slepiti, bi lahko prišlo do težav, da bi se spet dogovorili oziroma se verjetno ne bi več mogli dogovoriti o 30 odstotkih. Hvala lepa. Pani predsednica, Poljska je liderem za krešnje. Naslednji, prosim. Zgodim bom s protokolom s Kyoto. Zbignijo žobro. Poljska je morala zmanjšati svoje emisije za 6 odstotkov. Sedaj nam je uspelo znižati že za več kot 30 odstotkov, kar se toplogrednih plinov tiče. Rast BDP pa smo imeli v tem času 60 odstotno. Stare države članice Evropske unije pa niso izpolnile svojih obvez, kar se toplogrednih plinov tiče. Morali bi znižati emisije veliko bolj, kot so jih, ali ne bi bilo nekoliko hinavsko zahtevati strani starih držav članic, da naj se podnebnih sprememb lotijo pravzaprav novejše države članice, ki že tako zaostajajo v razvoju zaradi 50 let komunizma, ko niso mogle imeti suverene energetske politike. Ali ne menite, da bi takšna politika pomenila, da bi revnejše države EU pravzaprav subvencionirale bogatejše, boste zagotovili enakost, pa tudi kohezijo na tem področju? Mm, Nisem čisto dobro razumela vprašanja, da pa torej kdo dela kaj, kar se podnebnega in energetskega svežnja tiče. Seveda bi si kdo od nas želel 100 odstotno licitiranje, kar se da hitro. Vendar pa našli smo kompromis, ki omogoča kompenzacijo novejšim državam članicam in brezplačno dodelovanje kuponov. Mislim, da smo se tako lotili tega. Vendar pa sedaj, ko gre za nadaljne načrte, mislim, da moramo imeti enako vredne, enake pogoje sicer bo kdo izgradil tovarno v drugi državi ali elektrarno v drugi državi, samo zato, ker bo tam dobil kupone, drugače pa jih ne bi. In to mislim, da ne bi bilo upravičeno. Hvala lepa. Eva Lichtenberga. Uh. Hvala lepa. Gospa Hildegard, zelo pogumno se mi zdi to, kje je vaše težišče glede prometa. Promet s stopnjami rastmi nam odjeda prihranke v drugih sektorjih. To lahko vedno znova ugotavljamo. Opravka imamo zelo močnimi lobiji na tem področju, na prometnem področju, naj se gre za zračni ali cestni promet s tovornjaki. Upam, da ne podpirate tega, da bi subvencionirali kerozin. Kako bi lahko dosegli napredek na področju prometa in ali bi lahko naprimer Apska konvencija podala instrumente za to, da bi resnično uresničili cilje podnebne politike. Uh, uh, Moram reči, da o Alpski konvenciji ne vem prav dosti zaenkrat, tako da se v to ne bom spuščala, vendar pa mislim, da imate prav, kar se lobijev tiče na tem področju. ko smo skušali doseči znižanje emisij za avtomobile, smo naleteli na zelo močan lobby. In kot politiki boste morali pač se pravilno odločiti. Že sedaj vidim, da resnično govorimo o zelo močnih lobijih. In seveda prisluhnem ljudem, ko imajo dobre argumente, vendar pa mislim, da je veliko bolj zanimivo prisluhniti lobijem, ki podajo alternativne možnosti za odgovore na stara vprašanja, namesto da zahtevajo, da bi kdo drug ta vprašanja razrešil za njih. Prihajam pa iz manjše države, vendar pa mislim, da je lobiranje tukaj na drugačni ravni. Mislim, da je dobro prebrati Avsko konvencijo. Veliko je dobrih stvari tudi za druge regije EU. To boste še nadoknadili. Tako sedaj pa šesti, zadnji krok vprašanj. Že drugič dobi besedo Martin Callanan. Um... Hvala lepa, gospod predsednik. Če vas bomo potrdili kot komisarko, je ena od prednosti, ki jih dobite, službeni avtomobil in zanima me, kateri avtomobil bi si izbrali. Sem kandidatka za komisarko in najprej moram prestati te tri ure. In misli o avtomobilih sem odložila za kasneje. Bila sem ministrica za okolje in pa za boj proti podnebnim spremembam in izbrala sem si najbolj energetsko učinkovit avtomobil na trgu seveda v kategoriji, eh, ki je bila primerna za mojo službo. To je naravno in je tudi zelo pomembno, da tisti, ki imamo takšne funkcije, dokažemo državljanom, da smo resni, da ne govorimo samo o prazno, ampak da tudi za dejanje v vsakodnevnem življenju pokažemo, da smo zavezani svoji politiki se mi zdelo, da ne boste odgovorili, dam vam še eno možnost. Ali boste izbrali evropski avto, hibrid, avtomobil na biogoriva in tako naprej. Kateri avto pa ste imeli na Danskem kot ministrica? Pravzaprav sem to vprašanje postavil bolj za zabavo. Želite, da Povem nekaj uh, grdega o tem ali drugem proizvajalcu. Prihajam z Danske in mi ne proizvajamo nikakršnih avtomobilov. Vsekakor ne bom uh, izbrala danskega avtomobila. Vzela pa bom najboljši avto v smislu nizkih izpustov CO2 in kar se tiče nizke porabe energije. Potem pa bomo videli, eh, kaj se bo takrat nudilo. To bo verjetno prišlo, to bo verjetno postalo resno čez kak mesec. Vodim. Kaj pa kolo? sprašuje gospod predsednik. Če boste prvikrat obiskali eh, parlament s kolesom, se vam bom z veseljem pridružil. Zof. V Kopenhagnu živim 9 km od svoje pisarne in eh, v pisarno vedno kolesarim. Danci to vedo. Pa ne samo zato, ker je to okolju prijazno, To je tudi dober način, da si človek zbistri glavo zjutraj in zvečer. Slišim pa, da ni toliko kolesarjev v Bruslju, kot sem jih navajena iz Kopenhagna. Sama torej kolesarim po 9 km. Najprej moram preveriti tudi varnostni položaj v Bruslju. Moj mož mi je za božič podaril eh, kolesarsko čelado. Bom videla, kako bo v Bruslju. Naj vam povem, da je v Bruslju kolesarjenje mnogo bolje, kot bi si morda mislili. Poskusite. Thank you, Mr. Chairman. From bicycles to Mexico. Hvala lepa od koles do Mehike, bi lahko rekli. Strinjam se. Strinjati moramo, da mora EU govoriti z enim glasom v Mehiki, ampak prevzeti moramo vodilno vlogo. In razočaran sem bil da se niste zavezali cilju minus 30 do konca tega meseca, kajti lahko si mislimo minus 30 z opombo, naprimer vizualno, bi lahko že tako pokazali vodilno logo v svojem uvodnem govoru, pa ste povedali, da je vaša glavna naloga povezati sisteme trgovanja z emisijami med EU in ZDA. V Krnhavnu pa ste povedali, da če se posvečamo samo ZDA, lahko to v pogajanjih vodi do blokad. Moje vprašanje je, kako boste v prihodnih letih vlagali v proces Združenih narodov pri naložbah v koalicijo voljnih, naprimer ZDA, Mehika, Južna Afrika, ki si prizadevajo za pravno vezujoč dogovor do konca leta. Ob koncu meseca sem dejala, da, da bom sprejemala takšnih odločitev. Nisem več ministrica, nisem še komisarka. Torej, ta hip nimam besede. Toda, dejala sem, da mislim, da se bo verjetno zgodilo to, da bomo iz 20 odstotkov prišli na 30. Mislim, da je to realistično in to se bo zgodilo. In to je bolje, kot pa tisto, kar nekateri govorijo, morda bi morali uvesti 25 ali pa ohraniti 30 in tako naprej. Zelo upam, da bomo do Meksika prišli do 30 odstotkov. Seveda je to naš cilj. Imamo tudi cilj dveh stopin. Če Evropa ne bo šla do 30 odstotkov in če drugi tudi tega ne bodo storili, imamo pa zelo ambiciozne načelje za obdobje po letu 2020. Potem ne bomo ostali pod dvema stopinjama. Dobro je, da so voditelji v Kopenhagnu dejali, da bomo ostali pod dvema stopinjama. Dejali so, da smo vsi so odgovorni. Rekli so A, B, sedaj morajo reči tudi C. Ne morajo ljudem reči, da bodo šli do 30 odstotkov, potem pa ne izpolniti ciljev. Torej v zvezi s tem smo imeli zanimivo razpravo. Potem pa še nekaj o evropskem procesu. Verjetno bo veliko prepiranja, nekateri bodo rekli, a pustimo to ob strani, pretežko je, pustimo ta evropski proces. Ampak s tem se ne strinjam. Potrošili bi preveč dela, fleksibilne instrumente, nacionalne načrte za prilagoditev. tehnološki okvir že imamo, poznamo elemente programov. Mislim, da bi izgubili preveč časa. Vem, da sem že prekoračila svoj čas, zato se v to ne bom več poglabljala. To, da resno mislim, da je ključnega pomena, da Evropa ne sklene, da to opustimo. To bi bil preveč enostaven sklep. I very much agree with you to... Strinjam se z vami. Podpirate proces Združenih narodov. Toda, ko govorimo o dogovoru iz Kopenhagna, kako lahko zagotovimo, da ne bodo različne obljube strani držav, razvoj in razvitih držav? Ali ne bi bilo bolje predložiti samo domače cilje, zato da ne bo dvojnega štetja. Pomembno se je izogniti dvojnemu štetju. Država v razvoju bi lahko rekla, dobro, to je v redu z vašimi fleksibilnimi instrumenti. Najcenejše redukcije bi lahko uvedli. Toda Kasneje bomo morali uvesti tudi naše domače ukrepe. Mislim, da je to veliko vprašanje. Izvozniki morajo najti dobro rešitev za to. Kajti države v razvoju so tudi zelo občutljive, kajti po eni strani ne želijo cele vojske nadzornikov, ki bi jim govorili, kaj lahko storijo sami in kaj ne. Torej, To vprašanje dvojnosti je tehnično zelo zapleteno in isto velja tudi za področje gozdarstva. Če bomo dosegli dogovor v Meksiku, bomo morali nekatere stvari rešiti tehnično do trenutka, ko bo obdobje Kyoto poteklo. Potem pa bomo morali znova začeti. So it's fine to support the UN, uh, we would agree, but uh, you need unanimity of 100. Potrebujete pa soglasje 192 držav. Če bi imeli dober dogovor, potem Sudan ne bi imel možnosti nobenega ukrepanja v teh zadnjih urah. To, da tak dogovor je tako nerealističen kot ta za 192 državami. Bomo videli. Frederik Ries, prosim.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 To, kar smo slišali v zadnjih dveh urah in pol, nas je zelo navdušilo. Slišali smo, da imate veliko volje, da ste zelo odločeni in sama nisem Danka. Sem mnogo bolj distancirana kot danski kolegi. Na nekatera vprašanja ste nedvomno že odgovorili. Odgovorili ste tudi na vprašanje o prekrivajočih se pristojnostih. Tukaj bo šlo za več kot dialog, to bo nenehna bitka. Moje vprašanje se nanaša na zunanje odnose. To so pomembni ljudje, s katerimi boste imeli opravka Obama in tako naprej. Kako boste oblikovali ta dialog v sodelovanju z gospodom Barosom? Oh, Nisem razumela zadnjega dela. Težave so s tolmačenjem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 in poznavanje različnih delegacij iz ključnih držav, naprimer kitajski minister, ki je odgovoren za to področje. Njega dobro poznam, vedno sem se srečala z njim, skoraj na tedenski ravni, naprimer v letu 2010 smo se večkrat srečala. Poznam veliko ljudi, in poskušala bom odigrati kar najmočnejšo vlogo v imenu Evropske komisije v pripravah na Mehiko. Čaka nas veliko izzivov. Imeli smo tudi težave z državami v razvoju. Vem, kako izgledajo stvari z G77 in Sodanom in z vodstvom G77 smo pa v stiku z državami v razvoju in mislim, da je to ena od, eden od vidikov, kjer bi Evropska unija morala storiti več, naprimer v zvezi z Afriko, z majhnimi otoškimi državami, zato da bi bolje razumeli različne prednostne naloge. Merci. C'est lié, Monsieur le Président, car la communication est essentielle. Euh, Madame Edegard, et on vient de le voir encore, est une. Voilà. Je vais me revenir à Tudi v Krnhavnu smo to videli. Ob lepih besedah je treba priznati, da ni veliko ljudi, ki so se pripravljeni obvezati k obvezujočim ciljem s številkami. Zato me zanima, kako boste državljane prepričali, da se temu pridružijo. Če si ogledamo gospodarsko in finančno krizo, kako boste poskrbeli, da bodo podnebne spremembe na vrhu prednostnih nalog pri državljanih? Mislim, da je to zelo dobro vprašanje. Sploh ne dvomim, da zaradi vsega medijskega pompa okrog Köbenhavna so ljudje spoznali, da podnebne spremembe obstajajo zavest javnosti v zvezi s tem je sedaj mnogo večja kot pred nekaj leti. Ljudje so videli določene stike, ampak gospodarska kriza je prav tako v vsakdanjem življenju ljudi. Ljudje pa se zavedajo, da ni v redu, če naravo samo izkoriščamo, morda bi se morali posvetiti tej sledi, ki jo puščamo v okolju. Zavest obstaja, vendar mislim, da imamo veliko zavezo obveznost kot ljudje, ki delamo v Evropski uniji, da jasno in glasno državljanom to sporočimo. Na podlagi statističnih podatkov iz Evrope lahko vidimo, da je to področje, kjer ljudje pričakujejo, da bo Evropska unija dejavna in da bo dosegla spremembe. Tukaj moramo praviti boljšo vlogo pri sporočanju sporočil, evropskim državljanom. Hvala. Ode Vestlund. Hvala lepa, tukaj sem. Z nekaj izjemami je vse, kar ste povedali, zelo dobro. Zelo pomembno pa je, da je komisarka oziroma komisar za podnebne spremembe nekdo, ki ne govori samo lepih besed, ampak zagotovi tudi rezultate, ki doseže svojo agendo. Zato me skrbi pomankanje podatkov v zvezi s tem. Niste povedali veliko o tem, kaj boste specifično storili, če dobite svoj mandat. Zato vam dam tukaj priložnost, da poveste, kakšno specifično zakonodajo nameravate predlagati, če dobite ta portfelj. Ne vem, ali bi želela prioritizirati tako, ampak svežen za podnebje in promet je zelo pomemben. Gre pa tudi za nek izraz tega, kako bo vključevanje izgledalo. Želim tudi nekaj povedati v zvezi z raziskavami in pripravami na finančne perspektive. To niso samo besede, zelo težka politična naloga je to doseči veliko bo pobud, ki bodo izvirale iz svežnja za podnebje in energijo ter sistema ETS. ETS bo verjetno služil kot podlaga za nekatere prve pobude, kajti te pobude so že v pripravi, kajti letos bomo pregledali zakonodajo v zvezi z avtomobili in preučili, ali smo šli dovolj daleč. To so torej nekatera specifična področja. Ampak želim pa povedati še nekaj drugega. Nimam ogromne, ogromno zakonodaje. Bolj si bom prizadevala sodelovati z vami, zato da združimo zamisli in preučimo, kako lahko dosežemo naslednji korak s pomočjo in v sodelovanju z drugimi. To ni enostavna naloga, to je precej zahtevno, ampak upam, da bodo nekateri rezultati, ki jih bomo spravili skozi tako rekoč, ne bodo prišli v obliki zakonodaje od mene, ampak v sodelovanju z nekaterimi mojimi kolegi. <clears throat> Hvala za ta odgovor. Zelo enostavno je govoriti o avtomobilih, še posebej, če prihajate iz države, ki nima svoje avtomobilske industrije z industrijskega vidika in z vidika transporta blaga, je to zelo pomembno. Kakšne specifične ukrepe boste sprejeli v zvezi s tem? Še vedno ne vemo točno, kaj bo EU storila v zvezi s tem. Imeli smo pobudo v zvezi s tovrnjaki. To bo verjetno ena od prvih stvari, potem pa uredba o avtomobilih. Zelo pomembno je, da jo pregledamo, Spomnim se, kot nekdanja ministrica, kako težavna je bila ta razprava. Ampak pogosto vidimo, da industrija temu nasprotuje in trdi, da bo to zelo težko ali nemogoče. Potem pa se izkaže, da ko to storimo, lahko industrija to stori celo hitreje, kot je bilo prej ocenjeno ali kakor industrija prej trdila in da lahko to storijo celo bolj ambiciozno. Zato je zelo pomembno pregledati, ali smo bili dovolj ambiciozni takrat in ali smo šli dovolj daleč naprej, kajti tehnologija se zelo hitro razvija. Peter Lize. Peter Lize. Dezignete komisaren. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod kandidatka za komisarko. Dejali so, da je pomakljivost, če si zadnji, jaz mislim, da je to prednost, kajti lahko povzamem Zdaj razumete, da ste bili zelo konkretni, naprimer pri vprašanju že pisno glede zračnega prometa, glede emisije dušikovih oksidov. In mislim, da je gospod Dimas imel s tem težave, vi pa ste zelo energični, kar se tega tiče. In če kdo nosi delno odgovornost za to, da vrhu Kemnhavnu ni bil uspešen, to niste vi, to je morda vaš ministerski predsednik, vi tega ne smete povedati, jaz pa lahko. Sveda si želimo, da bi po členu 125 pogodbe podali zakonodajni predlog, da bi komisija podala predlog za zakonodajo. Barozo nekoliko okleva. Ste pripravljeni podpreti stališče parlamenta in nekoliko spodbuditi komisijo in predsednika, da kaj stori in ali bi predali takšen predlog tudi kolegijo komisarjev. Hvala lepa. Hvala, Peter Lize. Kakor jaz se tudi vi zavedate tega okvirnega sporazuma, ki ga treba ponovno izpogajati med parlamentom in predsednikom. Zato se v specifičnosti, podrobnosti ne morem spustiti. Lahko pa vam povem, kakšne so moje izkušnje iz danskega parlamenta. Po mojih izkušnjah je stvar naslednja. Pogosto je sodelovanje s parlamentom zelo koristno. Ne samo zato, če želimo doseči ustrezno zakonodajo, ampak tudi pred to stopnjo. Če bom postala komisarka za boj proti podnebnim spremembam, bom tesno sodelovala z vami. To pa želim pogosto storiti tudi na zelo neformalni način, kajti pogosto oziroma včasih bo morda seči, treba sedeti za okroglo mizo z poslanci in drugimi, zato da dobimo zamisli, na podlagi katerih bi lahko potem imeli razprave. In odprta sem na kakršne koli predloge strani parlamenta. Kakor veste, obstaja neka splošna politika glede razdelitve dela med parlamentom in komisijo, to je treba seveda spoštovati, ampak bom odprta za konstruktivne zamisli tudi na zelo zgodnih stopnjah našega dela. Hvala lepa. Na splošno je to zaveza, sedaj pa še specifično. Seveda je medinstitucionalni dogovor zelo pomemben in se pogajamo o njem, vendar pa imeli ste tudi razgovore kandidati s predsednikom Barozom in rad bi opogumil Baroza in zato bi vas vprašal, ali boste kot kandidatka za komisarko neformalno podprli naše stališče, ko podamo skvalificirano večino predlog, da mora komisija ta predlog prevzeti, sicer mora imeti komisija dobre razloge, zelo dobre razloge, da tega ne stori. Točno tako. Potrebujemo pa dobre razloge za to. Z Lizbonsko pogodbo pa se mi zdi, da je jasno, da gre za enakovredno podlago med parlamentom in svetom pri veliki večini primerov. Zato moramo najti nov način za to, da to vzajemno izkoristimo in tesno sodelujemo. Mislim, da je celoten evropski projekt takšen, da bo imel veliko korist od tega, če bomo bolj vidni in bo, če se bomo izvajali, ukvarjali s stvarmi, ki bi resnično koristile ljudem. Mislim, da moramo zato sodelovati, kajti vi ste predstavniki evropskih državljanov. Ljube kolegne in kolegi. Spoštovane kolegice in kolegi, na koncu krogov vprašanj smo. Zahvaljujem se vsem trem odborom, ITRE, TRAN in ENVI za vprašanja, pa seveda tudi gospe Hildegard za odgovore. Dejali ste, da mora boj proti podnebnim spremembam biti tudi zabaven. To sem si zapisal, kajte v Kimnhavnu smo videli, koliko entuzijazma je pokazalo tisoče ljudi, ki so stali na mrazu. In pravzaprav so milijoni ljudje, ki so zelo dejavni na tem področju in upajmo, da bomo lahko pripravili široko podlago za naše državljane in za druge zainteresirane strani. Mislim, da je bila ta predstavitev zelo zabavna. Imeli smo zelo veliko različnih vprašanj in navdušen sem, ker nisem niti enkrat uporabil kladivca, torej niste prekoračili svojega časa za govor. Tako da se zahvaljujem vsem, ki ste bili tako disciplinirani. Hvala lepa tudi gospe Hedegar, ki tudi vi ste bili zelo disciplinirani. Seveda, potrebno je biti sposoben prepričevati, biti odločen in trden, kajti ne bo enostavno prevzeti te naloge. Kar se mene tiče, se mi zdi, da ste to sposobni storiti in te naloge tudi izvajati. Danes se bom odpeljal na neformalno srečanje ministrov za energijo, morda se tam celo spet vidiva, vendar pa ne smemo pozabiti, na stvari, ki nam jih ni uspelo doseči v Kebenhavnu. In 31. januarja to, kar bomo dobili strani Združenih narodov, ne bo zadoščalo. Te dve stopini nista dovolj, sedaj smo pri treh, štirih, tako da moramo storiti še veliko več v naslednjih letih. Če nam bo to uspelo, in vi, kandidatka za komisarko, boste zelo dejavni. Se veselimo sodelovanja s komisijo. Prosim, sedaj pa imate možnost za zaključno izjavo. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala tudi za številna dobra vprašanja in za konstruktivno ozračje, ki smo ga vzpostavili. Povedati moram, da je to najdaljši ustni test oziroma ustni preizkus, ki sem ga kadarkoli imela, vendar mislim, da je dobro, da se posvetimo temu portfelju. Hvala lepa. Kratka bom, kajti veliko časa smo že porabili za to, da smo spregovorili o različnih vidikih. Vendar mislim, da sem vas uspela prepričati, da so potem spremembe izziv naše generacije. Res je, imamo veliko težav in slišali smo, da je tudi veliko izzivov. Boj proti podnebnim spremembam ne bo enostavn. To ni poceni stvar, imeni bomo cilje, uhajanje virov CO2 in tudi druge resne probleme. Problem pa je, da dlje kot svet odlaša z ukrepanjem, dražje bo ukrepanje in večji bodo podnebni izzivi hkrati pa bo to pomenilo tudi resnejše spremembe našega življenjskega sloga in življenjskega sloga naših otrok. Hitre, enostavne rešitve ni. Vendar mislim, da če izkoristimo inovativne sposobnosti ljudi, sposobnosti ljudi za iskanje rešitev na področju tehnologije in drugot, potem mislim, da nam lahko uspe. Nobenega dvoma pa nimam, kakor sem že povedala, da je regija ki se najbolj resno in prepričujoče posveti tej temi, da bo ta regija imela največjo korist od tega in bo tudi uspela strateško, politično in gospodarsko. Ne gre samo za stvar, ki jo moramo storiti, to je sicer res, ampak to je tudi stvar, ki nam lahko koristi, če to storimo. Evropska unija ima vlogo vodilne na tem področju, mislim, da bi jo morali ohraniti. Mislim tudi, da lahko veliko pridobimo v zvezi z neodvisnost oskrbe z energijo in mislim, da si je za to vredno prizadevati. Upam, da bomo lahko našli rešitve, ki bodo lahko rešile več problemov hkrati, naprimer podnebje, oskrbo z energijo in ustvarjanje novih delovnih mest. To morajo biti naše ambicije, kajti to je najbolj učinkovit način reševanja izzivov. Zato moramo poskrbeti tudi za sodelovanje vseh ostalih akterjev na svetu, zato so mednarodna pogajanja. V Krmnavnu smo sprejeli pomembne korake, ampak kakor smo videli danes zjutraj, nas čaka še veliko dela. Kakor sem povedala, ne smemo se odpovedati združnim narodom, ne še na tej stopni, to bi bilo preveč enostavno. Ne smemo se temu odpovedati, ampak moramo si prizadevati za mednarodni dogovor. Zato moramo ohranjati pritisk in tudi zavest med državljani. Najboljši način za to, po mojem mnenju, je, da pokažemo na dobre primere, da pokažemo, da lahko uspemo, povečamo blaginjo s tem. Pokazati moramo na uspešne primere, zato mislim, da imamo še vedno pomembno vlogo. Naslednjih pet let bo ključnih in zelo bi si želela sodelovati z vami pri tem, da zagotovimo tiste spremembe, ki si jih Evropa zasluži, ki si jih svet zasluži in ki si jih prav gotovo zaslužijo tudi državljani in ki jih pričakujejo državljani. Kot komisarka za podnebne spremembe mislim, da bi skupaj mogli doseči veliko napredka v naslednjih petih letih. Hvala. Hvala lepa za to sporočilo, hvala za vaše vizije. Predstavitve je konec koordinatorji pa se bodo srečali ob 12.30 v 1G2 za oceno. Hvala.